Kolegice in kolege, predlagam, da začnemo z našim sestankom. Dnevni red. Ste dobili? Nisem dobila nobenih negativnih pripomp, kar pomeni, da bomo delali po dnevnem redu, vključno za glasovanje. Edina dodatna informacija, ki jo imam za vas, je ta, da bomo imeli skupno razpravo. Točk 5 in 6, se pravi, tu gre za besedili gospoda Kristensena in gospoda Hijarika. To bo neke vrste prva izmanjava mnen. Točka 2, sprejetje zapisnika seje z dne 22. februarja. Zapisnik ste prijeli, ker je bil razveljen. sama ne morem ocenjevati tega zapisnika, vendar pa nisem prejela nobenih pripomb, zato menim, da zapisnik lahko sprejmemo. Potem pride točka 3, sporočila predsednice, to so sporočila, ki naj vam jih bi predstavila in so tri. Najprej naj vam povem naslednje. V svoji dokumentaciji boste našli povzetek izmenjave mnen s španskim predsedstvom 27. januarja. To besedilo je na razpolago v treh jezikih in sicer v nemščini, angliščini in francoščini. V istem duhu boste našli tudi sporočilo v zvezi z delegacijo v ZDA v okviru dela Združenih narodov, to je potekalo med 3. in 5. Eh, februarjem 2010. V štirih jezikih imate to besedilo, v angliščini, francoščini, nemščini in španščini. In potem zadnje sporočilo, ki vam je namenjeno, je tisto, ki se nanaša na zapisnik oziroma poročilo o neformelnem svetu EPSCO, ki je potekal v Barceloni 28. do 29. januarja. Tam sem bila in sem se udeležila kot predstavnica našega odbora. To besedilo imate v angliščini, francoščini, nemščini in španščini. Če ni drugih pripomp, In če nihče nima nobenega predloga v okviru te točke, predlagam, da gremo takoj naprej na četrto točko. To pa je pregled predlogov sprememb, ki so bili vloženi na mnenje gospe Režine Bastos v zvezi z splošnimi določbami Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnem skladu in kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb povezanih s finančnim poslovodenjem. Naj vas spomnim, da gre za problematiko, kjer smo zahtevali okrepljeno sodelovanje. In uh, morali smo sprejeti postopek za mnenje. Pristojni odbor je odbor za regionalne zadeve in ta je moral svoje mnenje sprejeti na uh, sestanku 17. in 18. marca. 26 predlogov sprememb je bilo vloženih na to poročilo in gospe Bastos dajem besedo, da bo eh, predstavila te amandmaje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej mi dovolite, da se zahvalim vsem tistim, ki ste amadmaje poslali. Kajti tako bomo lahko pripravili boljšo različico mojega mnenja. To mnenje bo po moje prispevalo k poenostavitvi zahtev za pristop do pomoči v omenjenih skladih. Tako bo tudi pomoč postala bolj fleksibilna in na ta način se bomo tudi lahko bolje izognili negativnim eh, učinkom na gospodarstvo in odpiranje novih eh, delovnih mest. Strinjam se za amadvaje 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 in 26. Kar zadeva amadva številka 5. Ta omogoča boljšo uporabo eh, sredstev v okviru strategije 2020. Potem 7 eh, govori o odpiranju trajnostnih delovnih mest, 8 o majhnih in srednjih podjetjih, 9 o eh, razmerjih med komisijo parlamentov in svetom in govori o načinu, kako se moramo medsebojno obveščati. Lepo prosimo, pravi predsedujoča, da govorite nekoliko počasneje, ker bo to olajšalo delo tolmačov. Se opravičujem, pravi gospa poročevalka. Mislila sem, da govorim čisto v redu, ampak bom se, poskusil, bom se potrudila in govorila bolj počasi. Amadma številka 10, eh, odpiranje novih delovnih mest. Eh, amadma številka 11 govori o tem, da je treba eh, spostaviti načine, kako se bo Evropski socialni sklad eh, lahko hitreje odzival na potrebe in da se eh, bo na ta način dalo izogniti zamudam. Potem 12. Optimalna uporaba sredstev skupnosti, tako da se bodo lažje začele izvajati aktivni ukrepi trga dela. 13 učinkovita uporaba finančnih instrumentov za soočanje s učinki krize, 14. podaljšanje roka za izračunavanje eh, obveznosti povezanih z proračunom za leto 2007, skupno letni prispevek, to upošteva tudi bolj so, boljši, eh, boljšo absorpcijo za različne programe, 16. amandma številka 16 govori o odpravljanju ovir za obstoječe oblike pomoči, potem DG Regi je tudi umenjen. Vsi ti amandmajo prispevajo k boljši kakovosti mnenja. Vendar pa se ne morem strinjati s 6, 15, 17, 18, 19 in 20. Če si pogledamo najprej šesti amandma, ta omejuje področje uporabe za finančna sredstva, govori o kohezijskem skladu, potem amadma številka 15, s tem se ne strinjam. Tu gre za mikrokredite in mikrokrediti naj ne bi bili pokriti s tem mnenjem. 16. V tem amadmanu se predlaga način, kako se izvaja obračun. Potem 19 eh, in 20, eh, tu pa govorimo o rokih oziroma amadmaja, govorite o, o rokih in predlaga, da spremenimo, mislim pa, da tega ne moremo spremeniti. Gospa predsedojoča, kolegice in kolegi, to je bil kratek pregled eh, mojega razmišljanja o uloženih predlogih sprememb. Na kratko sem vam želela predstaviti način, kako naj bi predlogi sprememb vplivali na moje mnenje. In še enkrat se želim zahvaliti vsem kolegom za uložene predloge sprememb. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Ali želi kdo besedo? Zlasti tisti, katerih predloge sprememb niso bili sprejeti. Gospa Steinmut. Gospa predsednica, v imenu kolegice Birge Cibel, ki je ta teden na potovanju v tujini, bi vam želela posredovati stališče. Naslednje. Na vrhuncu krize zadnjih let smo stotstotno financiranje projektov iz Evropskega socialnega sklada ocenili kot dobro zamisel. Vendar sedaj se je svet pred parlamentom že dogovoril in izrazil raz, drugačno mnenje, da namreč regionalnega razvoja ne bi podpirali. Zato se nam ne zdi smiselno, da ustrajamo na 100-stotnem financiranju, kajti ta razprava bi vodila v polemike. Veliko časa je že preteklo. Zato se s predlagano rešitvijo obeh eh, odborov strinjamo in prenos iz leta 2007, se nam ne zdi ustrezna rešitev. Toliko eh, stališče gospeje Zibel. Hvala lepa. Sama sicer nisem vložila predloga spremembe, ampak vseeno menim, da je zelo pomembno, da zadržimo 100 odstotno financiranje za tiste države, kjer je raven brezposelnosti zelo visoka. Če nimamo zahteve za sofinanciranje za tiste države članice, ki imajo resne socialne in gospodarske oziroma finančne težave, eh, to je to zelo pomemben ukrep v tem času. Mogoče bomo zgubili nekaj časa pri uporabi uredbe, ampak vseeno sem prepričana, da moramo nadaljevati tem, da skušamo sveto razložiti, kar, kar zadeva ta cilj. Zelo pomembno, po moje, je ustvariti take mehanizme, ki bodo lahko olajšali porazdelitev sredstev oziroma, in tudi uporabo tistega, kar je ostalo iz preteklih let. V bistvu ustrajam na tem. Zmanjšanje stopne sofinanciranja v takšnem obdobju, kot je sedaj, ni pozitivna stvar, zlasti v državah, ki eh, so se znašle v resnih eh, gospodarskih in finančnih eh, težavah. Kajti na ta način lahko samo še povečamo težave in neenakosti v teh državah. Zelo malo držav je, ki imajo možnost. Uh, uporabljati eh, sofinanciranja. Skratka, ta predlog bo samo povečal neenakosti in ne spodbuja gospodarske in socialne kohezije, ki bi morala biti cilj. Najlepša hvala. Ali želi še kdo besedo? Še enkrat bom dala besedo poročevalke. Sprašujem jo, ali je mogoče že razmislila, kako bomo sodelovali z uh, odborom, ki je pristojen za to področje. To bo zelo, zelo pomembno, zato da ne bi negativno vplivali na prihodne. Pomembno je, da pri tem dosjeju resnično sodelujemo, ne samo simbolično in da odbor Juri resno jemlje naše predloge. Torej, zelo bi bila zadovoljna, če bi vi imeli že kašne elemente, ampak vabim vas, da naredite vse in na to bom pozvala tudi druge, da uh, razložite odboro Juri, da upošteva naše, naše amandmaje. Konferenca predsednikov skupin je sprejela odločitev, ki meni ni všeč, ampak ki jo moramo sprejeti. Eh, in če moramo že s to odločitvijo sprejeti, moramo pa vse eno narediti, vse, da bo naš vpliv na eh, ta dosje čim večji. Hvala lepa. Še kdo? Gospa poročevalka. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se kolegom, ki so povedali svoje mnenje o že uloženih predlogih sprememb in eh, ki so tudi povedali, zakaj so nekatere skupine dale amandmaje, druge pa ne. V zvezi z eh, tem eh, financiranjem 100 odstotki, 100 odstotni financiranje. Čas je zelo pomemben pri tem in Mislim, da manj kot bomo zgubili časa, da pridemo do 100 odstotkov in manj kot izgubljamo časa v zvezi z razpoložljivostjo eh, teh sredstev, hitreje bomo delali, eh, bolj hitro bomo lahko pomagali tistim, ki so v težavah. Mislim, da je vprašanje 100-procentnega financiranja vprašanje, o katerem bomo morali še razpravljati. Gospa predsedujoča, vi ste vprašali, ali eh, se je poročevalka že začela o vsebini pogovarjati s pristojnim odborom, to se pravi za Juri, ali smo govorili že o filozofiji teh skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada. No, nasplošno ne. Nismo podrobno govorili o teh stvarih, mislim, da bi morali. Smo soodgovorni za to področje in sama sem pripravljena sodelovati s uh, relevantnim odborom v teh razpravah. Dovolite mi, da dodam še nekaj. Kaj smo se dogovorili s svetom? V bistvu je šlo za pragmatičen dogovor, s katerim naj bi bilo državam članicam omogočeno, da do sredstev pridejo lažje. Skupina socialistov je tudi imela določene pripombe, vendar pa eh, skupina ni uložila nobenih predlogov sprememb, eh, ki bi omogočili nadaljno razpravo o 100 odstotnem financiranju. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Slišala sem, da ste rekli, da ste pri pripravljeni razpravljati z odborom, ampak ni dovolj, da ste na razpolago za te eh, razprave, morate biti tudi nekoliko napadalni in pritisniti na vrata, politično pritisniti na vrata. Eh, odbor regijo ne bo čakal na nas. To, kar ste rekli na zadnje. Rekli ste, da smo v tem odboru vsi bili modri in nismo ponovno odpirati razprave o stotstotnem financiranju. No, nekaj razlag smo dobili in vse kaže, da je ta možnost samo začasna možnost. Cilj je pomagati državam članicam. Vse ta možnost vidni cilj naj bi bil pomagati državam članicam v času krize. Veste, da včasih moramo narediti korak nazaj, da bolje odskočimo, kar pomeni, da ne moremo pričakovati 100-stotnega finan financiranja se strani skupnosti. Zaradi tega, bil, eh, zaradi tega je bila prva stopna dokaj nizka. Mislim, da to ni smernica Evropskega socialnega sklada. Ampak pogledajmo si grško situacijo. Če v naslednji uredbi Evropskega socialnega sklada, skratka si ne moremo predstavljati, da bi lahko takšno situacijo 100% financirali se strani eh, skupnosti. Torej način, kako ko smo lahko o tem razpravljali v času vašega poročila. Torej, ta način lahko pomaga, da ponovno sprožimo to razpravo. Pred očmi pa imamo seveda tudi vse pomembne elemente za bodoče delo. Najlepša hvala, gospa poročevalca. O prvih eh, amandmajih bomo glasovali in potem tudi o tistih, kar so pozneje vložili kolegi, na sestanku jutri. Jutri bo glasovanje o tem. S tem eh, smo zaključili ta, eh, to točko dnevnega reda in prehajamo na točko 5. Tu pa dajem besedo poročevalcu, gospodu Oleju Kristensenu, ki se nam je pridružil. In sicer imamo tu 68 predlogov sprememb na osnutek mnenja ki govori o kapitalskih zahtevah za trgovalno knjigo in dodatna listenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov. E, pristojni odbor je odbor Ekon. Gospod poročevalec, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala tudi vsem kolegom za sodelovanje. Sodelovanje je bilo odlično. Bom kratek. Pripravili smo kompromisne predloge sprememb, ne strinjamo se pa z vsemi. Dve področji sta, kjer se ne strinjamo. Gre za variabilni del bonusov oziroma nagrad Sam sem še enkrat potem prebral dokumente, da bi videl, da je vse v skladu s tem, kar je bilo odločeno na sestankih. Kaj ti govorimo tudi o odborih, ki bi morali obstajati v velikih bankah. To pa je v skladu s tem, kar je bilo odločeno na vrhu v Pittsburghu. Zato vas sprašujem, ali ne bi bilo bolje podpreti tega predloga. Ista stvar, bonusi oziroma nagrade, variabilni del letih. Temu se želimo izogniti. Tu, se, tu bi spet omenil eh, sklep eh, sveta in tudi eh, zaključke iz Pittsburgha. Zato vas prosim, da še enkrat preučite to mnenje. Potem še dve podrobnosti. O teh podrobnostih bi se za, želel pogovoriti neposredno z avtorji teh eh, amandmajev. Mogoče se bomo lahko pogovorili že danes popovdne, tako da se bomo zmenili za glasovanje jutri dopovdne. Vseeno pa moramo tudi povedati, kje se strinjam z amandmaji in to z največjim delom. Prepričan sem, da bomo dali zelo dober eh, prispevek eh, odboru Ekon in upam, da bo odbor Ekon to tudi upošteval v svojem poročilu. Najlepša hvala eh, tudi sekretarjatu za odlično sodelovanje. Sekretarjat mi je zelo veliko pomagal. To je bila dragocena pomoč in z zanimanjem bom poslušal vaše komentarje. Hvala lepa. Želi kdo besedo v zvezi s tem? Um... je m'interrogeais de savoir si je dois... Spraševala sem se, a bi kar takoj dala besedo gospodu Hijariku, ampak mogoče bi bilo malo čudno, če eno in drugo zmešamo. Patrik Ljarik, če se strinjate, bomo najprej obravnavali poročilo gospoda Kristensena, potem pa vaše. Seveda pa lahko dobite besedo o poročilu gospoda Kristensena, če to želite. Gospod Tomas Mann ima prvi besedo. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi rekel v zvezi z eh, tem poročilom. Ole je na zadnjem plenarnem zasedanju povedal, da je pripravljen za kompromisne rešitve mi se strinjamo z nekaterimi stvarmi, nekaterih pa ne moremo podpreti. Ko gre za A in B točko, tukaj ni prišlo do spremembe. Še se vedno se govori o neodvisnem odboru za prejemke ali Independent eh, Remuneration Committee in tako naprej. V zvezi s to eh, dikcijo imamo probleme. Tudi, ko gre za kompromisni predlog spremembe 11, tudi tukaj imamo uh, probleme, kajti To, kar je sedaj poročevalec eh, zapisal, ni v skladu s tem, kar smo se dogovorili. Podpiram pa predlog spremembe številka 10. Garant, torej, eh, garantirana sestavina variabilnih prejemkov. To je nekaj, kar bi rekli da bi morali zapisati should be included in the planning of the remuneration strategy. To se nam zdi dobro. Potem točka D, tukaj na mesto management smo zapisali menedžeri, to s tem se lahko strinja moj odbor. EPP, kolegice in kolegi, pa so mi tudi rekli, da naj to podprem, kajti um, Evropski svet delavcev je sedaj pomembno poudarjen in zdi se nam, da je to pomembno. Pri nekaterih drugih eh, predlogih sprememb smo poročevalcu povedali, da se z nekaterimi v celoti strinjamo, z drugimi pa malo manj. Torej, smo proti A v kompromisu in proti B, kar zadeva EPP, kar zadeva točki C, D in točko E, tukaj pa se strinjamo. Mislimo, da smo takrat v Strasburu imeli dobro, eh, da smo dobro zastavili delo. No, res pa je, da zaradi nekaterih razlogov ne moremo podpreti nekaterih predlogov poročevalca, čeprav je to poročilo uravnoteženo in dobro. In predsednica je rekla, da bi pravzaprav morali obe poročili eh, skupaj obravnavati, kaj ti predstavljate neke vrste skupek. Sam bi torej predlagal, da se eh, odločimo za glasovanje za. Vsekakor pa tiste probleme, ki sem jih še nakazal, morda se o njih še lahko pogovorimo, ampak vseeno, poskušali smo biti tukaj čim bolj pragmatični in realni. Hvala. Euh, Spoštovani podpredsednik, ko pravite mikati, kaj, kaj ste hoteli povedati? Imate predloge sprememb? Ne, jih nimate, kako zdaj to? Premikati se, to je pomembno. Ole je to dobro naredil. Veste, kompromis doseže človek tako, da se premikata obe strani v smeri ena proti drugi. EPP uh, eh, se strinja z CD in E, morda bi torej druga stran lahko še nekaj spremenila pri točki A. Čeprav se bojim, da tega niste pripravljeni storiti, no ampak vseeno. Uh, Mi podpiramo C, D in E in tudi večino ostalih predlogov sprememb oziroma amantmajev. Bon, alors tout ça est à lire entre les lignes parce que je n'ai pas exactement compris. Sem poskušala brati med vrsticami, nisem čisto dobro razumela te igre. Ampak menim, da bodo glavni protagonisti to razumeli. Gospa deli. Hvala lepa. Najprej se želim gospodu Kristjansenu zahvaliti za njegovo delo. Najlepša hvala tudi, da je v delo vključil vse politične skupine in zlasti zelene. In eh, doseganje kompromisa je bilo včasih, to priznam, kar težko. Naj podarim samo to dejstvo. Žal mi je, da nismo šli dovolj daleč, pri, do, pri določanju o, eh, določb za prejemke. Iz, da nismo podaljšali obdobja iz dveh na tri leta, v katerem naj bi bili izplačani. Kar zadeva naše amantmaje, eh, to je prepo, eh, prepoved, prepoved variabilnih bonusov. Potem Eh, amadma v zvezi z politiko prejemkov in potem eh, tudi vzpostavitev neodvisne politike prejemkov. In pa potem eh, je tu še amadma, ki govori o socialni in okoljski odgovornosti podjetij v ocenjevanju dolgoročne uspešnosti. Kolegice in kolegi. Jutri bomo malo prijateljsko eh, pritisnili na odbor Ekon za to, da ti eh, amadmaji, ki sem jih sedaj eh, omenila, ne bodo ostali mrtva črka na papirju. Hvala lepa. Kompromis A. Na kratko. To, kar je rekel gospod Tomas Mann pomeni, da obstaja določena težava pri določanju prejemkov. V svojem prejšnjem življenju sem se naučila, da je odbor za prejemke predmet razprave že zelo dolgo časa in ti odbori so del tistih elementov, ki so bili podlaga za pripravo prvega poročila, ki govori tudi o upravljanju znotraj EU. To je bilo še pred Barozovim obdobjem, kajti to je bilo Vinterjevo poročilo in v tem poročilu eh, je predlagana vzpostavitev takšnih odborov. In potem v elementih odgovora na krizo, in ko smo te elemente preučevali, smo zlasti v Bazlu Razmišljali smo o povezavi med nadzorom nad eh, tveganjem in ocenjevanjem prejemkov. Zdelo se nam je, da je ta povezava izjemno pomembna, zato da se nekako neutralizirajo učinki vzvodja na eh, obladovanje tvegan in tako naprej, na ocenjevanje tvegan zlasti. In zato se mi zdi škoda, no, prej je bilo omenjeno v Pittsburghu. Vem, da američani eh, Pittsburgh eh, sledijo samo na pol, zakaj bi ga mi v celoti. No, ampak evropejci smo v Pittsburghu dali na mizo ta predlog in meni bi se zdelo paradoksalno, da ne bi spoštovali tistih obvez, ki smo jih predlagali drugim. In to je jasno napisano v zaključki G20 To je samo en majhen korak na poti k boljšemu upravljanju s podjetji. Upam, da bomo uspeli ponovno razmisliti o vsebini malega A. Razprave, tudi razprave z delodajalci oziroma z lastniki niso tabu. Nekateri eh, delodajalci in lastniki so odprti za take razprave. Nekatere strukture tudi so same lahko šle v tej smeri. Zato se mi zdi škoda, da ne bi uspeli v eh, tem poročilu vključiti tega kompromisa. Želi še kdo besedo? Gospod poročevalec, če želite še enkrat besedo, prosim. Øh, er Hvala lepa za vse te pripombe. Posem se strinjam z vami, gospa predsedujoča. Res je, da se lahko strinjamo tudi s tema, s tema zadnjima dvema kompromisnima predlogoma sprememb. Dobro, sam ne vem, ampak morda se lahko s gospodom Manom še dobiva, da bi prišla do soglasja, kar se tiče teh dveh kompromisnih predlogov. Temu sem naklonjen. Dobro, če bosta oba šla iz dvorane, potem se ne bom nič jezila, kajti tukaj ne bo nikogar več, ki bi z tega področja sodeloval. Torej, jutri bomo glasovali o tem predlogu mnenja. In zato predlagam, da se vrnemo na besedilo gospoda Jarika, kjer je tudi bilo pet, predloženih pet predlogov sprememb, kompromisnih predlogov sprememb. Kako pa je, gospod Porešvalec, z eh, ozadjem tukaj z delom komisije eh, odbora. Namreč, kar se tiče odbora za pravne zadeve in poročilo gospoda Lina ni v nobenem drugem jeziku, samo v angleščini, da bilo je pa oddano zelo pozno. Mislim, da je bilo predloženo šele 4. marca. In spomnili se boste, da ko smo se prvič pogovarjali o vašem poročilu, nas je skrbelo, da, bi, da smo si želeli preveriti področja, ki so pokrita in bili smo na isti valovni dolžini, kar se tiče skrbi, ki jih je treba, torej tistega, kar je treba upoštevati. Ne vem, ali ste imeli morda možnost v tem času eh, pogledati temeljno besedilo. Namreč eh, besedilo ki ga, naj bi ga mi dopolnili, ampak mislim, da do jutri bo to treba pogledati, preden začnemo z glasovanjem, torej, da bi bilo treba z vaše strani to pogledati. Gospod poročvalec, izvolite, imate besedo, da poveste, kakšne so, kakšne so vaši predlogi sprememb. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej naj se zahvalim vsem kolegom, ki so sodelovali pri oblikovanju tega mnenja in vesel sem, da smo prišli do dobrega soglasja med vsemi političnimi skupinami, eh, ki so sodelovali. Kar se tiče predlogov sprememb, bom šel tematsko. Torej, eh, predlogi 456 govorijo o eh, odgovornosti na področju plač v, tem, na tem, na, na, v panogah in to smo povzeli v kompromisnem predlogu A, ki govori o tem, da so ti profiti, ti dobički izračunani na kratkoročnih postavkah in zato ne morem podpreti predloga sprememb 8 in 9, kajti učinek takšnega sistema plač na realno ekonomijo je negativen ko govorimo o predlogi sprememb 11, 12, 13, so povzeti v kompromisnem predlogu B, govorijo o novi arhitekturi eh, teh predlogov za to, da bi prišli do ustrezno omejujočih pravil in tukaj mora naš odbor dati jasen signal za oblikovanje takšnih Eh, torej takšnih eh, organizmov, ki bi imeli moč na tem področju. In seveda bo to zanimivo tudi za druga področja, tako v Evropi kot po svetu. Kar se tiče predloga spremem 27.28, gospod Beres, bi rad povedal tukaj, da ti, ti predlogi podpirajo uh, eh, to vrstne napore. Kar se tiče 14 in 15, uh, so je kompromisni predlog spremembe C, jih povzema, želimo si iti še naprej, kar se tiče socialne in okoljske odgovornosti podjetij, to pa je v uh, predlogi spremembe 1617, pa tudi 25 in 26, vse to je povzeto v kompromisnem predlogu E. Tu si seveda želimo tudi boriti proti vsem vrstam diskriminacije. To je v predlogu spremembe 32, pa tudi v predlogu spremembe 34 in zato podpiram predlog sprememb uh, Karimalija. Kar se tiče predloga sprememb 1824, predlagam, da jih povzamemo v kompromisnem predlogu D. Če se vsi strinjamo, da, je, da so plače vodilnih delavcev imele negativen učinek, nenavadno, zelo negativen učinek, je treba te, ta plačila, te prejemke eh, obravnavati poleg plač, torej bonuse, to, ko govorimo o zlatih padalih in tako naprej, stock options, eh, to je treba obravnavati ustrezno. In Eh, pomagati tukaj ustreznim organizmom, da se bodo lahko odzivali na takšne zadeve. In želimo si seveda tudi um, uh, izogniti temu, kar imenujemo dvojni sistem. Uh, kot predlaga predlog spremembe 36 gospoda Baldazarja in gospoda Mesner. Eh, iz skupine EPP. Si želimo, da bi torej, te stvari bile eh, ustrezno vrednotene kot temeljne za to področje. In to obdavčenje bi lahko bilo usmerjeno v financiranje socialne zaščite, v financiranje javnih služb, ki so seveda oškodovane zaradi krize in ki hkrati predstavljajo pomembno orodje proti krizi. Po mojem mnenju so prejemki in pa socialna in okoljska odgovornost podjetij teme, ki zadevajo tudi zaposlene in zato sem proti predlogom sprememb 41-42, ki te zadeve omejujejo v smislu zgolj dajanja soglasja oziroma eh, poga, eh, dogovarjanja. Zato mislim, da eh, zato sta mi bolj všeč predloga spremembe 39 in 40, ki krepita moč zaposlenih in usmerjata prejemke v investicije in izboljšanje delovnih pogojev. Seveda bo te stvari treba preveriti na ravni podjetij in zato sem za predlog spremembe 25, ko se govori o najmanj treh letih preverjanja in zato, da se ugotovi tudi, kakšen bo socialni učinek, učinek takšnih ukrepov. Če bi bila ocena negativna, ima to ustrezen učinek vpliv na, na prijemke. osebno mi je žal, da se uh, pogajanja o kompromisu D, da so šla na račun večje obdavčitve in progresivne obdavčitve variabilnega dela prejemkov. In če je to sicer prva, pomembna prva etapa, vidimo danes, da nas kriza pelje v smer da so, eh, torej da, je, eh, da prihajamo na nekaterih področjih do večje obdavčitve, kar, je, pa, kar vpliva na učinkovitost gospodarstva eh, in sicer na teh področjih. Torej najlepša hvala za vaše pripombe. Merci. Hvala, gospa Deli. rada bi se zahvalila za odlično delo gospoda Ljurika in bi šla nazaj na predloge, ne na eh, kompromisne predloge sprememb, eh, eh, kjer smo zadovoljni, kar se tiče bistva. Sem pa vesela, da imamo danes pred sabo besedilo, ki govori o Eh, postavitvi meje, zgornje meje za prejemke. Žal pa mi je, da nismo prišli do dogovora, kar se tiče uh, številske določitve tega uh, uh, uh, najvišjega zneska. Mislim, da je to ideja, ki se porojeva, ki začenja dobivati veljavo v Združenih državah, v Evropi. Pa bi bilo dobro, da bi o tem začeli hitreje razmišljati. Eh, govorili bi o 40-kratniku eh, poprečne plače, torej eh, to je takšna in takšna številka na leto. Vesela sem pozitivnega mnenja gospoda poročevalca, kar se tiče predlogov sprememb zelenih, še posebej kar se tiče zavračanja diskriminacije, enakosti, plačne enakosti med ženskami in moškimi in predvsem boja proti davčnim paradižem. Hvala lepa. Gospod Koferati. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam menim, da je gospod Ljorik eh, opravil zelo dobro delo in ni bilo lahko delo. namreč iskati kompromis, eh, seveda, jaz se tukaj posem strinjam, kaj ti to omogoča, da uskladimo dve zahtevi, ki nista vedno kompatibilni. Težko je namreč na politični ravni najti ustrezno ravnovesje. Najprej za prvo zahtevo, to je torej, kar se tiče prve zahteve, moramo tu imeti nekatere etične temelje za prejemke, za to, da so ti prejemki tudi skladni z odgovornostmi in tako naprej. Po drugi strani pa potrebujemo neko preglednost, neko transparentnost, ki je pa pogosto ni. Kajti pogoji eh, prejemkov so zelo zapleteni, kompleksni in to zamegljuje zadeve in tukaj ni prave preglednosti, zato nimamo dobrih praks na, pri takih zadevah. Medtem, ko če bi bile stvari pregledne, bi, bi, bi to spodbudilo ljudi tudi, da se ne bi prizadevali za neke posebne eh, pogoje. Potrebujemo torej, potrebujemo torej neko ravnovesje in eh, to je zelo pomembno. Potrebujemo torej neke standarde, ki nam bodo omogočali, da gremo naprej in eh, moramo torej iti na nek, moramo preseči stanje, ki smo ga podedovali. Torej, stanje, ki, eh, katerega posledica so velike težave bank, pa tudi uh, proizvodnih podjetij. Torej, gre za splošen problem. Imamo torej razliko med odgovornostmi med izvršilno ravnjo in med prejemki. Eh, ne, ne smemo se predati tej ideji in jo slepo zagovarjati, idejo gospoda Delora, da podjetja, ki si želijo le kratkoročnih dobičkov, da priznavajo nekatere načine prejemkov na poseben način, eh, kar pa potem ne vpliva na vrednost teh podjetij. Hkrati pa seveda ne smemo dobiti preveč togega sistema, Torej, priti moramo do nekega ravnovesja, seveda pod določenimi uh, zahtevami, kot je bilo rečeno. Potrebujemo neko skladno uh, ravnanje in mislim, da je ravnovesje gospoda poročevalca ravno to ravnovesje, ki ga potrebujemo. Ni bilo lahko, bilo je pa dobro opravljeno. In mislim, da se mu tukaj lahko samo zahvalimo. Najlepša hvala torej. Hvala, gospod Krucman. Gospod Krucman, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Poročevalci iz eh, ALDE skupine so večinoma eh, danes eh, v okviru delegacije v Washingtonu, zato moram sam govoriti v njihovem mnenju. Gospa Weizmann pravi, da moramo deontološka vprašanja oziroma etična vprašanja resnično postaviti nekoliko više v času te finančne krize. Prevelik državni nadzor nad zasebnim gospodarstvom pa je pretiran. Načelo subsidijarnosti ne smemo izgubiti iz oči s tem v zvezi. V, ko gre za politiko eh, nagrajevanja in eh, prejemkov, za to so večinoma odgovorna podjetja struktura podjetij je zelo raznolika. Imamo velika podjetja, srednje velika in majhna in politika nagrajevanja oziroma prejemkov je v njih zelo raznolika. Mislim, da ne smemo zagovarjati tako eksorbitantno visokih zneskov prejemkov eh, pri nas, kakor jih imajo menedžeri finančnih inštitucij v Združenih državah Amerike. Če imamo previsoke eh, prejemke, se to dogaja naprimer v kemično predelovanji industriji, v trgovini pa ne. Skratka, to je se treba upoštevati. Vsaka razprava, ki jo moramo imeti, se ne nanaša samo na to, da apeliramo na odgovornost eh, podjetnikov in menedžerjev. Moramo jim povedati, v kakšni situaciji smo. Tudi v Nemčiji razpravljamo v okviru sindikatov, da je treba o nagrajevanju odločati na, genera- na letni skupščini delničarjev in če se bo to tako dogajalo, potem bodo stvari nekoliko bolj racionalne, tako da bodo e, eh, menedžeri začeli tudi očkodninsko odgovarjati za kapital. V načelu se s predlogi gospoda Baltazarja strinjamo in uh, se pridružujemo njegovim stališčem. Tudi gospa Meissner se strinja s tem in uh, podpiramo številne kompromisne predloge sprememb, ki smo jih uh, dobili na mizo. Hvala. Merci, um... Hvala lepa. Gospa Gruni, potem pa gospod Mer. Hvala, gospa predsednica. Zelo me je zanimalo mnenje gospoda Ljarika. In resnično po tej finančni krizi, ki je danes gospodarska in tudi socialna kriza, eh, mislim, da je, eh, ki je posledica slabega upravljanja na ravni bank, torej po vsem tem je treba pogledati, kako se sredstva upravljajo. Strinjam se, da je treba biti tukaj pragmatičen, realističen da je treba stvari povezati z sprejeto odgovornostjo in rezultati podjetij in da seveda ti prejemki morajo biti sprejemljivi tudi za naše državljane, se pa nikakor ne strinjam s tem, da se omejuje višino prejemkov, kajti v takem primeru bomo dobili neke uh, razpredelnice po nekih merilih in tako naprej. Mislim, da je pa to zelo problematično. Izprašujem se, če moja kolegica uh, preden je razmišljala o eh, odgovornostih vodstvenih delavcev v bankah, ali je razmišljala o tem, ali je razmišljala kaj tudi o profesionalnih nogometaših, recimo, kjer imamo tudi izjemne prejemke. Torej, vesela sem, da pa se bomo zgledovali tudi po Združenih državah. Mislim, da so tukaj torej zelo zanimive zadeve. E, za vse ne bi mogla, glasovati, kajte nekatere stvari se mi zdijo preveč omejene, ome, omejujoče. Recimo, kar se tiče predloga spremembe 16, pa mislim, da eh, zelo dobro povzema to, kar sem rekla. Torej, imamo neka merila omejujoča, hkrati pa vendarle ne postavljajo eh, najvišjih vrednosti. To bi želela podpreti. Hvala lepa. Gospod Helmer in potem gospod Mann. Sorry, I didn't quite catch the name. Nisem čisto razumel, da ste meni dali besedo. Gospa predsednica, hvala. Če nimate nič proti, gospa predsednica, bom govoril v svojem jeziku. Torej, kaj sem hotel povedati? Presenečen sem spričo te razprave in sicer sprašujem se, kaj pomeni besedica deontološka. Sam uporabljam angliščino 65 eh, let in eh, nisem še nikoli v angliščini naletel na besedo deontological. Mislim, da to ni angliška beseda, zato ne razumem čisto eh, pomena. Ampak vse skupaj je zasnovano na domnevi, da so banke in druge finančne inštitucije odgovorne za probleme, s katerimi se soočamo in da bi morda morali se spomniti, da niso samo banke in finančne inštitucije, ki so sprožile ta problem. S predsednikom Jimmyjem Carterjem in njegovimi nasledniki se je to vse začelo v ZDA. Kajti, uh, Posojilodajalcem so dajali posojila, ki jih niso ti, eh, torej posojilo je malci mogli več eh, vračati in to je praksa, ki je sledilo nekaj držav v Evropi. Zato me nekoliko preseneča, da samo njih krivimo za to zmedo, za to eh, katastrofo. Če so samo bančne inštitucije krive, potem mislim, da smo preveč eh, strogo vzeli se skupaj. Eh, monetarne politike in obrestne mere, seveda in urejanje finančnih trgov, je nekaj, kar moramo narediti, ampak ne mi v državah članicah, v tem parlamentu ali v tem odboru. Ne moramo mi določati sedaj za finančne inštitucije najviše ravni prejemkov. Gospod Kreutzmann je rekel, da žal je že odšel, da se strinja s tem, Namreč, da so podjetja tista, ki morajo določati politiko prejemkov, ne pa naš odbor. Evropska unija in ta odbor pa tudi naj ne bi določala davčni stopen. Slišal sem, kako naj bi dvignili davke in kaj naj bi uh, s tem dosegli. Sama za misel, da bomo mi davke določali na politični ravni, je seveda popolnoma nesmiselna. Evropska unija in ta odbor mislim, da ne morata odločati o tem, kateri davke treba povečati in kako te prejemke iz pobranih davkov porabiti. Ne, to je škandalozno, absurdno. Zato bom imel veliko težav, ko boste od mene pričakovali, da uh, te predloge in kompromisne amantmaje podprem. Hvala. Hvala, spoštovani kolega. Poleg mene je Eh, strokovnjak za grški jezik in pravi, da je da termin, eh, termin, torej eh, izraz deontologija prihaja iz grščine in definicija, definicija ki jo imam tukaj v svojem slovačku, gre za skupek poklicnih pravil na področju medicine, Torej, gre za pravila, ki se jih držijo vsi poklici in verjamem, da torej se jih lahko drži tudi finančni, financari, da se jih lahko držijo. Gospod Mann, najprej izvolite. Hvala, gospa predsednica. Zanimivo je, ko ljudje rečejo madame la president v francoščini, torej gospa predsednica, belgici pa rečejo madame le president, torej gospa predsednik. No, vseeno gospod Krojcman ni tukaj, ampak zakaj? Ne zato, ker ga ne zanima ta razprava, temveč ker mora biti v drugem odboru prisoten, kjer eh, nastopa kot govornik, zato ga pač ni. Kar zadeva vsebino, bi rekel naslednje. Obstajajo podjetja, ki so zelo odgovorna, zlasti, če so velika in majhna, kjer se ljudje med seboj poznajo in si pomagajo v teh težkih časih. Obstajajo pa druga podjetja, ki jim je čisto vseeno. Delajo, kar hočejo, glavno je, da so njihovi prejemki direktorjev, menedžerjev ustrezni. Ampak treba se vprašati, kdaj mora podjetje delati v smislu socialnega tržnega gospodarstva. Morajo to delati na celi vrsti poslovnih dejavnosti, pa tudi pri določanju eh, prejemkov oziroma eh, nagrad ko sem enkrat slišal razpravo z bančniki, so te bančnike vprašali, ali so vaše nagrade ustrezne. Pa je bil odgovor, ja, mi v Nemčiji in v Ameriki uh, plačujemo te nagrade, samo če ohranimo nekega klienta, potrošnika in kupca najmanj štiri leta. Ne gre samo za to, da naenkrat uh, iščemo neke nove kupce, enkrat prodamo in s tem smo si zaslužili nagrado. Ne, dolgoročne odnose moramo imeti s kupci partnerje, dobavitelje, prodajalce, distributerje na trajnostni osnovi in to se mi zdi, da je pomembno, kajti dolgoročna dimenzija in trajnostna dimenzija sta tukaj tudi pomembni. To se mi zdi ta zelo pomembna elementa. Ampak o višini teh prejemkov pa res mi ne moremo razpravljati in jih določati. Če so delavci v podjetju so odločali pri eh, določanju politike eh, prejemkov, potem so gotovo upoštevali trenutno stanje in skupaj z nadrejenimi v kriznih časih eh, znižajo njihove prejemke, potem, ko stvar gre v eh, bolj, boljše konjunkturne vode, pa povečajo eh, te prejemke. Mislim, da to nima ničesar, pove, nekakšne povezave z deontološkimi oziroma moralnimi vprašanji. Mislim, da morajo podjetja biti tista, ki eh, prevzemajo tudi moralno odgovornost in s takšnimi podjetji mislim, da bomo lahko prišli iz te krize. To so nekatela osnovna načela. EPP je predstavila nekaj predlogov sprememb in mislim, da s temi predlogi sprememb bi to poročilo lahko še bolj uravnotežili. Hvala. Hvala lepa. Gospa Morin In potem še gospa Deli, to sicer ni običaj, ampak mislim, da imamo dovolj časa in da lahko ugodimo tej prošnji. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je to poročilo zelo zanimivo na splošno. Torej, ta ekonomski tornado, katerim, v tem ekonomskem tornadu, s katerim smo soočeni na svetovni ravni. In delim, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Mann malo prej in kar je povedala Vaskal Grini malce, nekaj prej. Namreč treba se resnično izogniti temu, da damo vse da vse skupaj porinemo, tukaj prizadete porinemo v tabor eh, barab in, in, in morilcev. Seveda, pomembna so eh, pravila, deontološka pravila na področju podjetij, tudi bank. Potrebujemo neka jasna pravila in spremljiva, razumljiva pravila za vse. Toda, hkrati moramo spoštovati dinamiko teh, uh, teh okolij, namreč ta okolja dajejo zaposlitev in zaposleni v teh institucijah so tudi eh, pomembni, torej tu potrebujejo nekaj manevrskega prostora, zagotovo neke okvire, ampak ko govorimo o deontoloških pravilih, se raje izognimo temu, da bi prišli do preveč omejitev, kar se tiče prejemkov oziroma plač, kar bi zaviralo ekonomsko, finančno dinamiko na tem področju. Seveda nekaj regulative, da ne pa pretirano urejanje zadev, kar bi bilo nasprotjo z našimi interesi in z interesi celotne skupnosti. Kar se tiče predloga spremembe 16, osebno eh, bi rekla, da torej osebno imam povsem isto stališče kot gospa Grjuni, tudi iz istih razlogov. Hvala lepa. Gospa Deli, naj vas spomnim na tole. V dveh letih bi ta finančna kriza povz povzročila izgubo delovnih mest več kot 10 milijonov zaposlenih, ki niso nič krivi. In drugič, te prakse, ki so nesprejemljive, bonusi, eh, Ti so se v letu 2009 povečali za 50 odstotkov, 7 milijard evrov. In to, po, po, bonusi so sedaj milijarda evrov, kar pomeni, tu smo v totalni zmedi, nedopustni, istočasno pa govorimo o etiki. Omenjate Združene države Amerike. Naj vas spomnim na eno stvar. Roosevelt je 41. leta določil maksimalni prejemek. Na ta način je zmanjšal neenakosti med najbogatejšimi in najrevnejši. Etično vprašanja so tudi vprašanja socialne pravičnosti. In to velja tudi za finančne storitve. O eh, nogometaših bomo pa verjetno govorili v eni od naslednjih eh, direktiv. Gospod Clark, prosim. Thank you, Hvala, gospa predsednica. Tudi sam sem se mučil z logiko, na kateri je zasnovana ta razprava in tudi mučil sem se z izrazoslovjem deontologija. Uvodna izjava A pravi, da je to določena vrsta vedenja, kot je eh, previdno ravnanje s tveganjem in tako naprej. Ali vas smem prekiniti, ali smem nadaljevati? Vi prebirate poročilo Lene, sedaj govorim v angliščini, da me ne boste uh, narobe razumeli in da vam ne bo treba natikati si slušal. Citirate poročilo Lene, to pa ni poročilo gospoda Lejerika, ki, o katerem uh, mi razpravljamo. Uh, govornik, ja, ampak tukaj je razlaga o tem, kaj je sploh deontologija. A smem nadaljevati? Torej, sedaj, ko sem poslušal to razpravo, moram reči, da je verjetno primerno, da podjetja spremajo na svete tistih, ki so analizirali eh, situacijo in pripravili predloge. Ampak sedaj od njih zahtevati ali jim celo ukazovati, da sprejemajo te nasvete, jim povedati, kako naj se organizirajo, to, da bi naš odbor sedaj moral pripravljati neko kvir, ki bo diktiral podjetjem, kaj naj počnejo, to je pa čisto nekaj drugega. In to slednje v celoti zavračam. Na svet da, zahteve, uh, eh, usilevanja pa ne. Hvala. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Gospa? Gospa Regner. Hvala, gospa predsednica. Samo eno pripombo imam, ne bi želela ponavljati argumentov drugih. Gre za en vidik, ki je povezan z to tematiko in je pomemben. Gre za aspekt vključevanja enakosti spolov v vsako politiko. Torej, zagotavljanje situacije, v kateri bodo tudi ženske Eh, imele svoje mesto. To bi morali narediti tudi v tem poročilu. Komisija bi morala sprejeti podporne ukrepe za to, da bo več žensk prevzelo vodilna delovna mesta. To se mi zdi še zlasti pomembno, glede na vse, kar se dogaja v tej gospodarski in finančni krizi. To je vidik, ki ga moramo upoštevati in vključiti tudi v to poročilo. Hvala. Euh, merci, est-ce qu'il y a d'autres Hvala lepa. Ali želiš še kdo besedo? Ja, prosim, tam zadaj. Uh, thank you. Hvala, gospod De Rosa. Uh, ta razprava o deontologiji me je zelo, privle, pri, je zelo privlačna in trdijo, da deontologija ni angliški jezik. Gospod Hilmer, naj vas spomnim, angliščina je tudi moj eh, materni jezik, čeprav prihajam iz irščine. 50, ima 50 odstotkov besed, eh, ki izhajajo iz francoščine. Torej, če preverite to slovarje, boste to tudi za deontologijo ugotovili. Hvala. Ja, ampak eh, francoščina ima, ima nekaj skupnih korenov z grščino. To so jeziki, ki sestavljajo našo kulturno dediščino. In večina teh jezikov izhaja iz sredozemlja. Kaj ti cela naša civilizacija izvira nekje okoli sredozemlja? Ali želi še kdo besedo? Ne dajem ponovno besedo poročevalcu. Ja, hvala lepa. Čisto enostavno, vsem se zahvaljujem za udeležbo v tej razpravi. Samo dve manjši pripombi, kar zadeva vprašanje. V zvezi z različnimi podjetji, ki obstajajo, to seveda ne velja to, kar smo napisali za uh, vodilne kadre majhnih podjetij, niti ne za uh, vodilne srednjih podjetij. Tu gre, tu gre za velika podjetja. Se pravi, majhnih to ne zadeva. Drugič, kar zadeva sprejeti zakonodajni akt ali ne. Imamo tukaj sedaj razpravo, pripravljamo mnenje. Vedeti moramo, kaj hočemo doseči. če smo izvoljeni, ki naj bi organizirali upravljanje EU, potem pač ne moremo imeti take razprave. Če pa mislimo, da je treba organizirati in sprejemati zakone, to je konec koncev reprezentativna demokracija. Mi smo predstavniki ljudstva ampak jaz ogotavljam, da tu ni lese fair situacije. Ravno kar smo slišali pripombo, po kateri naj bi obdavčevali ves čas. Sedaj opažam, da bomo povečali davek za Grke, DDV se bo zvišal, ampak ne bi se smelo zahtevati dodatnih dajatev od tistih, ki so ustvarili to situacijo. Potem, te teme so predmet razprave tudi v drugih krogih, ki so pomembnejši kot smo mi. O tem se razpravlja v G20, dvakrat se je govorilo o tem, eh, potem tudi na eh, svetu za eh, ekonomske in finančne zadeve in potem je to tudi razprava v ZDA. Tako da lahko vsi vidimo, da moramo govoriti o tem in da moramo eh, sprejeti zakonodajne odločitve, sicer se bomo znašli v zakonu džungle. Ali pa kar vse skupaj eh, spustimo iz rok in to bi bil potem zakon džungle. In tega ne maram, kajti eh, preveč poznam, kaj se potem zgodi, trpijo predvsem šipki. In zato se vam zahvaljujem za vaše konstruktivne in pozitivne prispevke. Hvala. Hvala lepa. Jutri bomo glasovali o tem, sedaj pa točka številka sedem. Besedo bom dala kolego Sergio Gaetano Koferatijo, ki bo spregovoril o svojem mnenju, pripravljeno za ekon. In sicer je to mnenje o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo. Imate besedo, gospod Koferatijo. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Za začetek bi se želel zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so posredovali svoja mnenja o predlogu tega mnenja in ki so posredovali tudi predloge sprememb, eh, vse v duhu eh, plodnega sodelovanja. Z veseljem sem si ogledal vaše predloge in predloge sprememb. Večina teh amandmajev ali predlogov sprememb, ki sem jih prejel od eh, predsedstva, pa tudi od eh, kolegic in kolegov tega odbora, sledijo v celoti našemu cilju, namreč, da pripravimo besedilo v pozitivnem duhu sodelovanja in seveda, da pridemo do nekaterih rešitev, ki bodo predstavljale kompromisno besedilo. Naša želja je bila priti do takšnih rešitev, ki jih bo eh, soglasno lahko podprla večina članov odbora. Edini predlog spremembe, ki ga nisem mogel sprejeti, je predlog spremembe kolegice Figueiredo. Zakaj? Zato, ker njeno stališče je zelo drugačno od večine drugih stališč. Seveda, vsa so upravičena, legitimna ta stališča, vendar gre za zelo drugačno alternativno stališče, ki ga izraža kolegica v primerjavi z stališči večine kolegic in kolegov. Zato se bojim, da uh, predloga sprememb, ko spe Figerejdo, ne morem sprejeti. Kar zadeva ostale predloge sprememb, mislim, da smo v zvezi z njimi dosegli dober kompromis. Dovolite, da samo še nekaj povdarim v zvezi z eno zadevo. Gre za razpravo, ki je potekala v zvezi z dvema kompromisoma. V zvezi s tema nismo dosegli soglasnega stališča, za katerega sem predhodno menil, da bi ga lahko govorim o kompromisnem predlogu C in E. Tema, v zvezi s katero nismo dosegli soglasja, za katerega sem upal, da ga bomo, in ki, o kateri teče beseda tako v točkah C in E, je tema, za katero se mi zdi, da bi um, moral v zvezi z njo še nekaj reči. Nekaj nasprotovanj je bilo uh, predlogom besedila v zvezi z nagrajevanjem oziroma prejemki. Torej, v zvezi s tem, o kateri pravka tekla beseda pod eh, prejšnjima dvema točkama dnevnega reda. Kaj so ključni elementi kompromisov, ki smo jih vendarle dosegli? Vedno, zlasti v času eh, krize, v kateri smo, pa je pomembno, da imamo na voljo takšne inštrumente, ki nam omogočajo urejanje oziroma distribucijo Eh, davčnih prihodkov. Gre za celo vrsto fiskalnih inštrumentov oziroma davčnih, gre tudi za kolektivna eh, pogajanja in kolektivne pogodbe eh, ali gre za del sredstev, ki jih namenjamo socialnemu varstvu oziroma tistim namenom, s pomočjo katerih želimo ustvariti tako imeno dostojanstveno državljanstvo v Evropi. Zakaj gre? Gre za to, da zagotovimo ustrezne življenske pogoje in eh, prejemke za ljudi. Seveda so ti inštrumenti, o katerih tukaj govorim, zelo raznoliki, če primerjamo države med seboj. Vendar načelno pomembno vprašanje pa je, kako zagotoviti vsakemu dostojno življenje s pomočjo uh, inštrumentov, mehanizmov v okviru socialnega varstva, ki jih mora zagotoviti vsaka vlada. Pa tudi na področju eh, pogojev dela, ki so določeni v pogodbah. Govorimo seveda tudi o sistemu pokojninskega varstva. Gre torej za ustrezno, eh, ustrezne prejemke, glede na strokovnost eh, dela, glede na količino opravljenega dela, zlasti, ko gre za delovni čas in tudi glede na produktivnost dela posameznika, ki ga nagrajujemo. Kaj hočem povedati? Neko pošteno primerno povezavo moramo eh, vzpostaviti med rezultati, eh, prejemki in nagrajevanjem za dosežene rezultate. To seveda ne pomeni neko urejanje odnosov med eh, delodajalci in delojemalci, temveč gre tudi za neke, neka merila, kriterije in spodbude za uporabo dobrih praks. To je torej intenca, namen, ki sem ga hotel doseči z kompromisi. Nočem uh, diktirati, ne želim uh, usiljevati nekih strogih pravil. Sam imam kar nekaj let izkušenj v delovni sferi. Mislim, da bo to kar dovolj. Kajti razen eh, predlogov sprememb gospe Figueiredo, kot sem že rekel, so skoraj da vsi ostali takšni, da jih lahko sprejmem, ker mislim, da so pozitivni. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Helmar. As... Hvala, morda bi vam moral reči, madam president, gospa <laughs> predsednik. Torej, gospod Koferati je opravil odlično delo. Ampak, če si ogledam predloge sprememb in kompromisne amantmaje, imam naslednji vtis. To poročilo, kakor je dopolnjeno z amantmaji, pravi naslednje. Po eni strani imamo zelo resen problem in države članice morajo svoje fiskalne zadeve urediti, zmanjšati svoje izdatke. Po drugi strani pa rečemo, a mimo grede rečeno, uh, izdatkov na tem področju, onem področju ne moremo krčiti. Torej ne vem, v kakšni meri smo mi s tem poročilom prispevali k reševanju gospodarskih problemov. Na začetku si določimo neke cilje, za katere lahko rečemo, da so zaželjeni, vendar nezdružljivi. Strinjam se s tem, da večina uh, držav v EU mora zmanjšati svoje uh, izdatke, vendar ne z urejanjem fiskalnega uh, stanja. Ne moremo reči na teh in teh področjih, ah, pa nam smemo zniževati uh, prejemkov, kajti potem jih ne smemo. Morate se odločiti, ali hočemo izdatke iz državne blagajne zmanjšati ali pa ne. In še nekaj me je presenetilo. Uh, Večina teh predlogov sprememb samo dodaja nove cilje in nove fraze. Vse skupaj je postalo neke vrste božično drevesce, kjer eh, poslanke in poslanci, zlasti tisti na levici, lahko prilepijo sem vse tisto, kar bo lepo okrasilo to božično drevesce vedo, da to ne, bodo, ne bo uresničljivo. Ampak to zahtevajo celo v tem času, ko vedo, da davčni na sredstva držav članic so zelo omejena. Torej, kaj, kako naj končam? Ne vem, kam to poročilo, bodi si takšno, kot je sedaj ali kot bo po vseh predlogih sprememb, kako bo prispevalo k reševanju problemov, s katerimi se soočamo in težav, s katerimi se soočajo evropske državljanke in državljani. Najlepša hvala, dragi kolega, za ta prispevek na naši razpravi. Gospod Hantl. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, o treh temah bi govoril. Hvaležen sem Eh, poročevalcu, da je v točki 9 povdaril, da, se socialn, da so se socialno-varstveni sistemi v času krize dobro eh, izkazali in da predstavljajo tudi dober, o, eh, dobro izhodišče za blažitev socialne stiske v prihodnosti. Vendar mislim, da ti Eh, mehanizmi socialne varnosti niso namenjeni samo eh, blažitvi socialne stiske. Treba je samo vključiti naprimer nekatere zadeve, kot so pokojninska zavarovanja. Zdi se mi, da je to še moč izboljšati. Tudi številka deset je podobna. Želel bi si, da bi poročevalec bolj jasno povedal to, kar je naredil Almunija pred nekaj časa v tem odboru in kar je komisija tudi nam uh, povedala. Namreč, uh, če bo uh, starost, eh, upokojitvena starost ostala 67 let, potem bomo morda lahko kaj dosegli, ampak eh, ne na dolgi rok, kajti če hočemo vzdržne javne finance imeti, bodo ljudje morali še dlje delati. Torej, ljudje ne morejo iti zgodaj v pokojnino, v pokoj, eh, si zaslužiti pokojnino, istočasno pa pričakovati, da bo eh, državna blagajna vzdržna. Eh, poročevalec je pokritiziral predloge sprememb kolito. Sam se ne strinjam s tem. Ta kritika je neopravičena, celo uh, narobe je, napačna je. V predlogu sprememb številka 9 je izredno zapisala gospa Figueiredo, da je razvoj um, proizvodnih sektorjev in nekaterih uh, drugih ukrepov uh, nekoliko prehiter. Sam mislim, da temu ni tako, kajti glede na revščino, ki se pojavlja tudi pri nas, je potrebno uh, pospešiti javne inštitucije, uh, socialne inštitucije in tako naprej zagotoviti kakovostne javne storitve, ki bodo dostopne za vse. Zato bi poročevalcu toplo priporočil, da eh, vendarle upošteva ta predlog spremembe 9 v svojem poročilu. Hvala. Merci. Hvala lepa. Madam Jazlovjetska. Mm, thank you, madam. Gospa Jazlovjetska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Laže mi je reči dana. lažje je reči dana. No. Vem, da je moj priimek zelo težek, da ga je težko izgovoriti in zato je bolje, da me kličete dana. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V življenju, tako kot je rekel gospod Koferati, je eh, tako, da moramo upoštevati tudi likvidnost javnih financ. Omemba staranja prebivalstva, potem podaljšanje obdobja poklicne dejavnosti, solidarnost med generacijami, spremljanje stanja javnih financ in pa eh, pokojnine. To so vse pomembni elementi, ki niso zadostno obdelani in zato sem predlagala devet amandmajev, zlasti kar zadeva reformo eh, pokojninskega sistema. Vi pri, eh, predlagate dva stebra, jaz predlagam tri. Finančne, eh, javne finance, eh, potem sistem, bi, v katerega prispevajo sami eh, zaposleni. In potem je tu še en uh, element politika emigracija. Tu gre uh, po vaše za zdravilo za demografske probleme, ki jih imajo države članice. In Mislim, da bi pa morali bolje izkoristiti obstoječe človeške vire, jih obogatiti in mislim, da ni rešitev samo v tem, da uh, pride v Evropo čim več priseljencev. Dovolite mi, da podarim eno točko, ki je dokaj pomembna. Nadzor nad javno porabo. tu moramo misliti na možne obveznosti, zlasti za socialne transfere. Gospod Koferati je napisal šest kompromisnih amandmajev in v teh amandmajih predlagate iste rešitve kot mi, v, v dveh, v treh A, B in D to podpiramo v celoti, kar ste vi napisali. Kar pa zadeva C, E in F, nekateri od teh amandmajev so nasprotjo z e, našimi prepričanji. Naj razložim. Kompromis C. Tu ne moremo sprejeti omembe fiskalne politike, s katero naj bi zaščitili plače, pokojnine in nadomestila za brezposelnost. Verjetno vam je težko razumeti, zakaj nismo za to. Bom razložila, ampak pri kompromisnem predlogu E nismo za to, da se govori o pravičnih in pravih nagradah. Če bomo to omenjali, se lahko to besedilo tolmači na različne načine in to lahko povzroči totalni kaos. Kar pa zadela F, tu se omenja finančna politika, to velja zlasti za javno finančno politiko, ta naj bi slonela na prerasporeditvi nacionalnega prihodka oziroma eh, nacionalnih eh, bogatstv. In to je nespremljivo, kajti kriza je pokazala, da tam, eh, kjer so imeli ustrezen pokojninski sistem, so, se, so manj občutili občunk, obči, eh, učinke krize. Mi menimo, da ne smemo iskati rešitev, ki bi slabšale življensko raven upokojencev. Obratno, njihova raven življenja mora biti na višji ravni. Če bi zamrznili to, kar sedaj obstaja, bi bilo to nevarno tako za upravičence, torej za upokojence, kakor tudi za gospodarstvo. In zato tega kompromisa ne bomo podprli in upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospa Ovir. Ja, Hvala lepa. Govorila bom v svojem maternem jeziku. Gospodu Kaferatiju se za to mnenje zahvaljujem. 99 odstotkov tega dokumenta je dobro uravnotežen dokument. Naša politična skupina bo podprla to mnenje. Mi menimo, da moramo združevati politike za okrevanje gospodarstva z ukrepi za večjo zaposlenost. Če bomo imeli več kvalitetnih delovnih mest, bomo s tem povečali učinkovitost naložb. Mnenje govori o fiskalni politiki. In eh, to, kar je napisano o fiskalni politiki v mnenju, je logično. Kar pa zadeva kompromise, o teh kompromisih ne morem še nič reči. Glasovali bomo jutri in takrat bomo videli, kakšno bo naše stališče. Imam pa eno vprašanje. Gospa Leslin je vložila nekaj amandmajev in jih ne razumem čisto dobro. Oziroma, ne razumem, zakaj gospod Koferati ni sprejel uh, predloga spremembe številka štiri, kajti ta predlog spremembe je zelo podoben njegovim vlastnim idejam in ta eh, amandma v bistvu samo bolj jasno pove to, kar je želel povedati gospod Koferati. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Ne. V tem primeru bi želela eh, dati besedo. Eh, predstavnik odbora, ki je prisoten tokrat. Um, predstavnik komisije, pardon, ki je prisoten tokrat. The, um, the uh, Najprej želim pozdraviti osnutek mnenja, ki ga je pripravil gospod Ferati. Eh, to sporočilo vsebuje nekaj zelo primernih eh, poročil v zvezi s politiko. Žal kompromisnih predlogov še nisem mogel pregledati, zato bom povedal nekaj besed na podlagi predlogov sprememb, ki so bili vloženi prej. Seveda. Pozdravljamo dejstvo, da se poudarja potreba po konsolidaciji javnih financ. Zlasti v luči staranja prebivalstva. Poročevalec oziroma poročevalec je v svojih amandmajih podaril to dejstvo in to je zelo pomembno. V razpravi, ki je potekala do sedaj, so bile omenjene tudi plače. Kakšna politika bi bila najprimernejša za to, da bi se lahko soočili z neuronotežji kratkoročno? V določeni meri se mi strinjamo s tem, da bi plače morale odražati tudi uh, rast oziroma padec produktivnosti. In to, kar predlaga gospod Koferati, podpiramo. Seveda morajo plače odražati storilnost. In seveda se ne moremo strinjati z vsemi predlogi Eh, ne moremo se eh, strinjati s predlogi v zvezi z paktom za stabilnost in razvoj, kajti ta predstavlja določeno eh, koordiniranost politik in zato te, te stvari ne podpiramo. Hvala lepa, gospod poročevalec. Grazie. Mi spiace che il collega Elmer non sia più qui, ma volevo hvala. Eh, škoda, da gospoda Helverja ni več tukaj, bi pa eh, delim z njim njegove strahove. Eh, torej, naj povem, nasproti s tem, kar je rekel, zagotovo si nisem želel kresiti božičnega drevesca. Vsekakor pri nas mi nimamo božičnih drevesc, pri nas, pri nas imamo to drugače urejeno, pri nas si eh, dajemo darilca in tako naprej v moji kulturi. No, kakorkoli. No, če gremo naprej s to analogijo, eh, Torej, eh, govorim o stvarih, ne le o kratkoročnih zadevah. Zagotovo so stvari, ki jih je treba narediti hitro, ampak mislim, da eh, želimo si tukaj nekega bolj dolgoročnega pogleda. Ne smemo razmišljati samo o tistem, kar, je, kar so problemi zdaj. Mm, torej, zagotovo nisem tudi proti boju proti revščini in socialni izključenosti, eh, ampak mislim, da se je na to treba odzvati na ustrezen način. Seveda. Eh, je to pomembno upoštevati pri našem delu, treba je seveda upoštevati pa hkrati tudi strategijo 2020. T, gospodu Hendlu pa bi povedal naslednje. Ko se govori o socialni blaginji, to, ta tema se vedno znova pojavlja. Gre seveda za problematično zadevo, namreč politiki, organizacije in drugi so na to osredotočeni, hkrati pa prihaja do paca BDP-ja v Evropski uniji in težko bo ohraniti sistem blaginje, pokojnine in tako naprej. Te stvari so povsod po svetu na udaru v tem trenutku. In seveda stara Evropa z dolgo zgodovino zaščite uh, ljudi skozi te uh, sisteme blaginje uh, ima tu neko zgodovino. Vendar pa so stvari problematične in nikakor recimo ne bi želel spodbijati tukaj treh stebrov. Uh, sam sem razmišljal pa o dveh stebri, stebrih, namreč o javni plati, o javni strani in pošteno je tukaj, da ljudem omogočimo, da imajo tudi druge možnosti, kar se tiče financ oziroma pogodbenih razmeri. In v številnih državah članicah ni tako, mogoče je to vprašanje jezika, ampak To bi povzel tako, da ljudje lahko imajo svoje zasebne račune v bankah, naprimer, imajo lahko svoje pokojninske prispevke, eh, eh, prihranke, lahko pa je to narejeno tudi eh, z kolektivnim pristopom in da vsakič, ko imamo povišanje plač za določene delavce, se lahko to uplača v dodatne pokojninske sklade. Torej, tudi to je možnost. In morda bomo čez nekaj let prišli na pravo, da bomo prišli do drugih rešitev. In e, zelo hvaležen bom kolegom, če bodo predlagali ustrezne prilagoditve. E, če želimo zaščititi plače stališča fiskalnih politik, je potem nujno, da so tu nekatere nujne tehnične posledice, potrebujemo nek recimo progresivni davčni sistem, pa tu ne bom šel v kakšne podrobnejše opise teh mehanizmov. Seveda bodo stvari različne med državami, gre pa za neka načeljna vprašanja. In tu ne bi šel, kot rečeno, v, v podrobnosti potem pa kar se tiče poštenega plačila, kaj je to pravzaprav? Prišli bomo do zelo, do zelo različnih mnen, kaj je pošteno in, in uh, uravnoteženo. Ampak mislim, da bo vsaka država glede na svojo zgodovino, glede na odnose med delodajalci in delojemalci urejala te stvari. Torej, tisto, kar pa se dogaja znotraj držav. Eh, eh, je, je, torej tisto ur, bo opredelilo uh, definicijo takih pojmov. Imamo seveda tudi odnos med delom in produktivnostjo, učinkovitostjo dela. In recimo, kar se tiče 19. Eh, predloga, spremembe 19. četrtega odstavka, mislim, da imate tukaj prav. Morda sem res tukaj naredil napako. Nisem proti temu predlogu spremembe. Mislim, da to lahko sprememo. Hvala. No, Ovire et rassuré. Hvala, upam, da je gospa Ovir zdaj pomirjena in eh, na tej podlagi bomo torej glasovali jutri do povdan. Prihajamo torej na osmo točko dnevnega reda, zato bom dala besedo gospej Gruni, za prvo izmenjavo mnen o poročilu, torej eh, pobudi po za eh, podnaslovne tipične pogodbe, zagotovljene poklicne poti, prožna varnost in nove oblike socialnega dialoga. Gospa poročevalka, imate besedo. Kar se tiče prve Torej gre za prvo predstavitev vašega poročila. Hvala, gospa predsednica. Torej, to poročilo prihaja v obdobju po krizi, hkrati pa je bilo zanimivo že pred, bi bilo zanimivo že pred krizo, je pa zdaj še toliko bolj. Namreč gre za povečanje nezaposlenosti in moramo razmišljati seveda o izhodu iz krize, o eh, ciljih socia evropskega socialnega modela, še posebej, kar se tiče eh, polne zaposlitve, za polni, za delo, za polni delovni čas in tako naprej. Torej, zagotovo moramo tu politiko okrepiti, kar se tiče kakovosti dela, kar se tiče boljše izobrazbe, usposobljenosti, dostopa do trga dela in seveda boriti se moramo proti izključevanju z trga dela v čim večji meri. E, ko govorimo o netipičnih pogodbah, so te možna rešitev na tem področju in e, v tem obdobju krize se je to zelo povečalo, zato se zdi pomembno, da ugotovimo, kakšne kaj pričakujemo od tahni, takšnih netipičnih pogodb, kakšen vpliv lahko to ima na zaposlene in da komisiji in svetu tudi predlagamo, da, sama, torej, da, predlagamo, da delata na teh zadevah in da skrbita torej, tudi za dobro izvajanje tistega, kar je že bilo sprejeto, recimo, ko govorimo o prožni varnosti. Pri tem poročilu skušamo Eh, priti do eh, nekega ravnovesja med tem eh, trgom dela, med tistim, kar se dogaja na primarnih trgih, torej pri pogodbah za določen čas in pa med sekundarnim trgom, ki je predvsej bolj prožen. Raz, vprašanje sem razdelila na tri med seboj povezana področja. Najprej gre za netipične pogodbe in tu mislim, uh, da je treba v teh pogodbah ugotoviti, katere so dobre prakse, ki so bile že razvite v nekaterih državah članicah, recimo na Danskem. Prav tako je treba okrepiti zaščito delavcev z neki, nekaterimi bolj aktivnimi politikami, z nekaterimi novimi pristopi. Hkrati moramo delati na tem, da bomo poenotili na nek način, pripeljali skupaj različne neti, vrste netipičnih pogodb, ki so različnih tipov. Potem pri netipičnih pogodbah ugotavljamo tudi, da so, lahko rečemo, da so bistvene sveda za ljudi, ki so nezaposleni. Namreč tistim, ki so prišli iz podjetij, je treba omogočiti, da bi eh, se čimprej spet vključili v neko zaposlitev kajti statistike govorijo o tem, da dlje, ko je oseba nezaposlena, težje se vrne na delo. In če tudi pride do dela za netipično pogodbo, je to vendarle možnost, da na nek način ohrani, vsaj en, za eno nogo ostane na uh, trgu dela oziroma na, uh, v zaposlenosti. In seveda gre tukaj tudi za boj proti nezakonitemu zaposlovanju, s katerim se srečujemo tako rekoč v vseh državah članicah Evropske unije. Drugi del govori o prožni varnosti in zagotovljenih poklicnih poteh. Tukaj ugotavljamo, in to je danes še bolj primer kot prej, eh, da eh, je to pomembno za eh, gospodarski trg, In treba je tukaj eh, podjetja ozavestiti, eh, kajti pogosto se branijo, da bi zaposlovala, oziroma ljudje se branijo, da bi, eh, da bi se zaposlili, kajti bojijo se, da dela. Torej, podjetja zaposlujejo na, na, na raje, ne zaposlujejo zato, da ne bi jim bilo treba kasneje odpuščati. Torej, tu je treba ozavestiti, podjetja in hkrati omogočiti, da bi se podjetja in eh, nezaposlenih skupaj nekako uh, uh, uh, posvečali tem vprašanjem in rešali, reševali te probleme. Torej, ta strah podjetij bi bilo treba zmanjšati. Kar se tiče pogodb za nedoločen čas, zagotovo te morajo ostati temeljna oblika pogodb, razen, če ne gre za izbiro če si ljudje želijo recimo drugače urediti svoje življenje, eh, družinsko življenje ali eh, biti zaposleni za določen čas in eh, delno hkrati pa študirati, sicer pa je absolutno treba prepo, oziroma obsoditi nadomeščanje pogodb za nedoločen čas z netipičnimi pogodbami. Hkrati je seveda treba omogočiti tudi neko varnost za ljudi, ki so tako zaposleni na ta način, z ustreznimi oblikami socialne varnosti, ki bodo prilagojene takšnim situacijam. In tretjič, tretji del govori o socialnem dialogu, o novih oblikah socialnega dialoga. Mislim, da je dialog med socialnimi partnerji tukaj bistven. In v različnih državah članicah nismo na isti ravni, kar se tiče socialnega dialoga, ki bi ga bilo zagotovo treba okrepiti prav pri takšnih pogodbah to vidimo, hkrati to je to vidno tudi pri celoti odnosov, namreč ka, kakšne odnose lahko upeljemo, eh, eh, torej o tem se moramo tudi v odboru za zaposlovanje pogovarjati. Zato, da bi prišli do nekih rešitev, ki bi veljale za vse države članice. To sem želela povedati. Hvala lepa, gospa poročevalka. Nadaljevali bomo na nekoliko inovativen način, kajti v zadju vašega poročila, če se spomnite prve študije, ki so nam jo predstavili v tem našem mandatu, oziroma je bila že predstavljena na koncu prejšnjega mandata, je bilo veliko zanimivih elementov za naše delo. In mislim, da je tudi na podlagi te študije lahko govoriti, eh, torej na podlagi te študije smo tudi začeli z delom na tem poročilu. In iz tega materijala ste zagotovo lahko marsikaj črpali. Eh, Se so v njem različni zelo konkretni elementi. No, pa nadaljujmo, napredujmo uh, in prosimo kolege, da se pridružijo delu tudi na podlagi študij, ki so bile medtem opravljene. In preden, preden pa nadaljujemo z delom na predlogu gospe Grunijeve, bi dala besedo predstavnici Eurofanda, gospe Bileta, da predstavi ti dve študiji, ki, sta, ki, ki jo je naredil Eurofond, Eurofund, namreč o tem, torej temeljni elementi teh študij, temeljni elementi teh študij ste dobili. In eh, gospe Bileta bi dala torej besedo za 10 minut, Najprej pa naj povem, da gre prvič za fleksibilne, zaprožne oblike dela, za zelo atipične pogodbene ureditve in druga je analiza o e, delovnih, torej o, e, na temo četrtega evropskega poročila o e, delovnih pogojih. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za to lepo predstavitev Eurofonda, naše raziskovalne ustanove. Tukaj bi rada zamejila naše raziskave na podlagi tega, da smo resnično se ukvarjali z, z zelo atipičnimi pogodbami in da smo skušali raziskati te, res, ta resnično zelo specifičen segment eh, trga dela. Eh, to vidite, tukaj le vidite nekaj zelenih eh, trikotnikov, en zeleni trikotnik, eh, eh, govorili smo o zelo kratkem eh, delu za določen čas, kar pomeni manj od šest mesecev, zelo kratke zaposlitve uh, za uh, torej določen čas. Pogodbe s krajšnjim delovnim časom, torej pod desetimi urami in tako naprej, zato zelo atipične pogodbe na razmerja. Zakaj smo si ogledovali, zakaj smo razmišljali o teh atipičnih pogodbah, če pa že oziroma večina uh, zaposlenih še vedno dela po standardnih oblikah eh, pogodbene eh, ureditve. Ugotovili smo, da 76 odstotkov delavcev še vedno dela po dolgoročnih pogodbah za nedoločen delovni čas. Torej, zakaj smo se ukvarjali s temi zelo kratkimi pogodbenimi razmeri? Iz nekaj razlogov. Prvič, eden od razlogov, in gospa poročevalka je to že omenila, je, da je naraščajoč trend proti tem vrstam pogodbenih odnosov. Zelo strm dvig je na tem področju in to se nam je zdelo vredno raziskave. Drugi vidik je ta, da je zaposlovanje teh delavcev eh, težavno iz treh razlogov. Prvič, to smo že videli, je to zato, ker so scheme socialne varnosti neprimerne za takšne zelo specifične pogodbene ureditve. Tukaj je zelo pomembna Eh, zelo pomembna vloga uh, socialnih partnerjev na ravni Evropske unije, ko govorimo o specifičnih uh, torej pogodbah, kar se tiče nedoločenega, določenega časa, skrajšenega delovnega časa in tako naprej. Drugi vidik, zakaj so te zelo atipične pogodbe problematične, kar se tiče izvajanja pravic zaposlenih, ki, pravic, ki izhajajo iz dela, je ta, da je zastopanje teh delavcev zelo nerazvito. Nerazvito pa je zaradi tega, ker gre za specifičen profil delavcev. Nerazvito je tudi zato, tudi zaradi geografske porazporeditve takšnega dela. Nerazvito je tudi zaradi različnih interesov, ki so tu pogosto nasprotujoči si. Imamo torej tu še možnosti za izboljšanje usposobljenosti, usposobljenosti socialnih partnerjev in to ni pomembno samo v državah članicah, ki so se pridružile po letu 2004, ampak ugotavljamo, da so nekateri znaki, zaskrbljujoči znaki tudi v državah, kot je naprimer Danska, kjer imajo recimo sindikati že težave z zastopanjem eh, večjega števila delavcev in kjer eh, upada število članov v teh sindikatih. Eh, kjer torej, so težave s tem partnerstvom sindikatov v razpravah o prožni varnosti, torej celo na Danskem. Tretja točka, ki nas je vodila, je, da imamo, zelo, da imamo zelo nizko raven nadzora nad pravicami, ki izhajajo iz dela za te atipične delavce zaradi Eh, zelo slabe zasedenosti delovnih mest inšpektoratov v teh državah. Torej, zakaj se ukvarjati s tako majhnim eh, omejenim segmentom zaradi tež, eh, nevarnosti revščine, kajti tu gre za poseben vidik, pri katerem Eh, ugotavljamo, kako je to povezano z prejemki zaposlenih. In tu ne gre, sam, ne gre za neposredne plače pri teh atipičnih oblikah. Torej ne gre samo za to grožnjo, ampak gre za bolj per, eh, eh, daljnoročno, daljnosežno perspektivo teh težav, kajti takšne atipične oblike ne omogočajo eh, oblikovanja pravic, kar se tiče pokojnin, zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. In to je eden od temeljnih eh, problemov za eh, schemo mini zaposlitev v Nemčiji, naprimer. Ker zavarovanje ni obvezno, delavci pa razmišljajo o tem, mislijo na to, da bodo morali zasebno plačati zdravstveno zavarovanje, ki je precej drago. To je problem, torej tam. Tu ne gre za tveganje samo po sebi zaradi atipičnih oblik. Seveda so ti delavci bolj uh, uh, občutljivi kot nekateri drugi, ampak hkrati gre tu za neko kombinacijo povečevanja tveganja in zmanjševanja socialne pokritosti, socialno-varnostne pokritosti. In zato so takšne pogodbe dolgoročno gledano lahko tvegane. Medtem ko lahko namreč eh, tukaj težave lahko nastopijo oziroma jih opazimo šele dolgo po tistem, ko je bila takšna pogodba sklenjena. Kar se tiče vidika prožne varnosti, bi omenila naslednje. Prvič, kaj je v resnici varnost na eni strani in kaj je prožnost na drugi? Številne naše študije so pokazale, da varnost ali ne varnost, nezanesljivost se nabira eh, imamo recimo uh, zaposlitve z, nizko, z nizkim plačilom, z nizko usposobljenostjo in vse to počasi pripelje do nezanesljivosti, negotovosti eh, na posameznem delovnem mestu. V, in tudi hkrati ne vidijo vsi te varnosti ali ne, negotovosti na isti način. Če pogledamo portugalsko študijo, ki je bila, opra, eh, ki je bila opravljena, vidimo. Namreč študija je spraševala delavce, če se počutijo varne na svojem delovnem mestu. In seveda eh, delavci z pogodbami za nedoločen čas se, se počutijo predvsej bolj varni kot tisti, ki delajo manj kot 34 ur na teden. Bili pa so delavci, ki so delali manj kot 15 ur, pa so se počutili zelo varne. In morda tukaj vidimo možnost, da nekateri od teh delavcev izberejo takšno zaposlitev, takšno atipično zaposlitev z atipičnimi pogodbenimi razmerji. Kakorkoli. Takšne izbire moramo ravno tako dobro preveriti, prav tako stališča spola, kajti ženske pogosto skušajo kombinirati delo in pa domače obveznosti. Torej, takšna varnost je na nek način zelo relativna in eh, relativna ne le, ne le zaradi heterogenosti v teh eh, pogodbenih razmerjih, ampak tudi zaradi ozadja, zaradi družbenega ozadja, recimo na nizozemskem, ne štejejo, da je imeti netipično pogodbo nekaj nezanesljivega, za razliko od nekaterih drugih držav oziroma drugih družb. In pogledajmo še, torej, če govorimo o tem, kaj je varnost oziroma prožnost. Včasih karikiramo tukaj in rečemo, da Torej, da se domneva, da gre tu manj za varnost in bolj za prožnost. Ugotovili smo, da so nekatere organizacije oziroma podjetja, ki, e, nekatera, nekatera organizacija zaposlenih po Evropi, ki menijo, da so nekatere zadeve tudi v interesu podjetij, kar se tiče prožne varnosti. Videli smo to v Luksemburgu, v, na Mačarskem, na Češkem, kjer so se delodajalci upirali naraščajočemu zaposlovanju za določen čas, eh, zelo določen čas, menili so namreč, da lahko ima negativen učinek zaradi zelo visokih stroškov za podjetja in da torej ni učinkovit niti za delojemalce, niti za delodajalce oziroma za uh, uspešnost podjetij prosila bi vas, da počasi zaključite, deset minut je pri koncu. No, naj zaključim eh, s tem. Želeli smo povdariti, da čeprav obstajajo nekatere politike, ki, torej zagotovo potrebujemo nekatere politike, potrebujemo neke preventivne politike med izobraževalnimi politikami, za boj proti prehitremu zapuščanju šole in tako naprej. Potrebujemo še druge preventivne oziroma politike, ki bodo preprečile uh, socialna in zdravstvena tveganja in uh, glede na to, da moramo tukaj gledati pa dolgoročno, da moramo gledati na to, kaj se zgodi po tem, ko pride do sklenitve pogodbe, potrebujemo neke usklajene politike, ki jih je treba zgraditi eh, eh, stališča vseh socialnih partnerjev, njihovih možnosti za to, da pogledajo na lokalno raven in da na lokalni ravni oblikujejo nekatere odzive, odgovore za te vrste zaposlenih. Čeprav jih je danes morda malo, gre za majhen segment, ki pa narašča. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na drugi del te izmenjave mnen, poleg eh, predstavitve poročevalke. In v imenu socialnih partnerjev dajem najprej besedo predstavniku Business Europe, gospodu Maksimo Serutijo, ki je višji svetnik za socialne zadeve. Pet minut imate na razpolago. Gospa predsedujoča, članica in člani Evropskega parlamenta, veliko čas mi je, da sem danes tukaj. Hvaležen sem spričo rednega dialoga s tem odborom in eh, to bi želel podariti na začetku svojega prispevka. Celo vrsto pripomb bi imel, ki se nanašajo na osnutek eh, poročila gospe Grini. Naj začnem tako, da ugotovim, da je to poročilo uravnoteženo, odraža različne situacije v državah članicah in to dobro. To pomeni, da je to dobro, dobro izhodišče za razpravo. Pozdravljamo dejstvo, da se poročilo osredotoča tudi na potrebo, da je treba uspodbujati odpiranje novih delovnih mest. Naj se tukaj navežem na eh, razprave, ki tečejo v zvezi z eh, strategijo EU 2020. Business Europe je naredil nekaj um, napovedi, kaj bi pomenilo več rasti in več delovnih mest. Če bi se z enega odstotka danes na dva odstotno gospodarsko rast premaknili, bi ustvarili 6,5 milijona novih delovnih mest. Brez dvoma je to zelo pomembno, glede na slabo konjunkturo, ki smo ji danes eh, priča in poročilo povdarja, da je treba ustvariti okolje, kjer bomo pospeševali ustvarjanje novih delovnih mest, podjetništvo, kjer bomo odpravljali upravne ovire za majhna in srednje velika podjetja in kjer bomo tudi poenostavili postopek najemanja novih delavcev. Pozdravljamo tudi Poudarek na prožni varnosti in eh, poudarek na tem, da morajo države članice v vlastne kontekste prenesti to načelo. Poročilo po našem mnenju tudi kaže, da je prožna varnost tako pomembna v pozitivni konjunkturi, zlasti, ko eh, je na delovnem trgu situacija pozitivna, kot tudi v času kriz potrebujemo porožno varnost danes ravno zaradi uh, eh, tvegan in uh, finančne krize. In delodajalci v posvetovanjih z delojemalci so dosti krat uspeli ohraniti delovna mesta, eh, ki bi sicer izginila, zlasti, ko gre za scheme dela z krajšenim delovnim časom. Najbolj pomemben vidik nacionalnih reform pa je verjetno spremljati podjetja, ki se prilagajajo tržnim spremembam. Gre pa tudi za potrebo po večjih eh, vlaganjih v izobraževanje in usposabljanje. Naj omenim nedavne raziskave in rezultate Eurofonda, Šlo je za, an za anketo podjetij, objavljeno lansko leto. Ta kaže, da 75 odstotkov vseh podjetij že ima sistematičen način vključevanja usposabljanja v svoje poslovanje. To je zelo pomembno, na tem lahko gradimo naprej, kajti očitno podjetja jemljajo resno usposabljanje. Za nas pa je seveda pomembno povdariti, da mora tudi posameznik imeti motivacijo, da se uči, da bo bolj zaposljiv. To je tisto, kar potrebujemo, poleg ukrepanja podjetij. Še odzval bi se rad na poročilo, ki pravi, da imajo socialni partnerji zelo pomembno vlogo. Nam se to zdi seveda zelo dobro. To je dober primer zmožnosti delodajalcev in delojemalcev, da skupaj iščejo dobre situacije za boljši položaj na trgu dela. Dokončali smo sedaj pogajanja o okvirnem sporazumu za uh, vključujoče trge dela in države članice bi morale tukaj vključiti naše rezultate oziroma rezultate teh pogajanj v nacionalne reforme. 25. marca na tripartitnem socialnem vrhu bomo predstavili rezultate teh pogajanj. Socialne partnerje bi želel pozvati na ta. Eh, vrh, sestanek na vrhu. Sedaj pa morda še nekaj drugih pripomb eh, na področju vprašanja, kaj pa je varnost na trgu dela. Predgovornica je o tem že spregovorila. Meni pa se zdi pomembno povdariti možnost posameznika, da ohrani ali celo okrepi svojo zaposljivost in da izkoristi vsako možnost, eh, ki se mu ponudi za zaposlitev. Gre za poklicno usposabljanje, ki je tukaj pomembno. Pomembno pa je tudi najti možnost eh, razvijati eh, in izvajati nove oblike zaposljivosti. Tukaj so, s tem v zvezi so tudi nestandardne pogodbe ali atipične pogodbe zelo pomembne. Naš pogled na delovno pogodbo, ki je nestandardna, grede na nekatere standarde, je morda mm, neustrezno gledanje. Ko sem nekatere rezultate ugotavljal, sem videl, da je 67 odstotkov vseh eh, delovnih pogodb, pogodb za nedoločen delovni čas. To me je presenetilo. 50 odstotkov kažejo naši podatki takšnih eh, delovnih pogodb. No, to pač odraža stališče oziroma situacijo na trgu dela. Fleksibilne, nestandardne pogodbe so danes eh, torej postale bolj uh, običajne. Za konec dve stvari. Mladi in trg dela. Mislim, da je to eno od prioritetnih eh, področji. Zaposlovanje mladih se mora povečati in ne moremo si privoščiti, da eden od sedmih eh, mladih eh, ljudi prez, eh, predčasno zapusti šolanje. Potem druga stvar. Podatki, ki jih imamo na voljo, kažejo, da z individualizacijo načina življenja te nestandardne pogodbe tudi odražajo želje posameznikov. Gre za študijo iz leta 2005 o delovnih pogojih v Evropski uniji. Delavci, ki so jih anketirali, so v veliki meri takrat eh, povedali, da eh, radi delajo v okviru nestandardnih pogodb. 76 odstotkov se jih je samih odločilo za to. No, vsekakor moramo premostiti vrzel med eh, prožnimi oblikami zaposlovanja in eh, pogodbami za določen čas. Ta segmentacija trga je namreč velika ovira za ustvarjanje novih delovnih mest v državah, kjer imajo fleksibilne oblike zaposlovanja in jih ocenjujejo kot pozitivne, naprimer na nizozemskem in na danskem, so točno tiste države, ki so se najbolje prilagodile Eh, pogojem trga dela, kjer imajo ljudje, ki opravljajo na podlagi različnih pogod podobno delo, vendarle enake pravice, ki izhajajo iz dela. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo na mestiko generalnega sekretarja, gospodu Kajoju. Imate tudi pet minut na razpolago. Naša poročevalka je predstavila svoje predloge v treh delih. Govorila je o atipičnih pogodbah, eh, flexicurity in pa varni poslovni poti ter o socialnem dialogu. Imate besedo za pet minut. Hvala lepa, hvala lepa gospa predsednica. Hvala za povabilo. Prva pripomba kot. Naša organizacija, naša konfederacija se sprašuje, čemu bo to poročilo služilo na evropski ravni, v kakšni miri bo koristno na ravni institucij. Nam se zdi predvsej nejasno. V preambuli piše, da je prožna varnost kom, kompleksen koncept. Sedaj, in težko je del splošne razprave umestiti v specifično razpravo. To se mi zdi kar precej težka naloga. Vendar še ena predhodna pripomba. Prožna varnost je stvar razprave, ampak tipično delo, tipične pogodbe, to je pa se zelo razvilo, kajti v nekaj mesecev mesecih se je zgodilo, da smo imeli milijone brezposelnih. V nekaterih države je skoraj eh, 30 odstotkov delavcev, ki so ali brez dela ali pa delajo na eh, podlagi takšne atipične pogodbe. Obstaja velika negotovost med. Eh, zaposlenimi in jasno je, naj bi se evropske države tudi angažirale. Po drugi strani pa tu opažamo v tem poročilu neko mešanico med atipičnimi eh, pogodbami in pa eh, prošno varnostjo in težko razumemo, kakšen je smisel te vaje. Ker zadeva atipične pogodbe, zdi se mi, da je situacija zelo različna. Eh, težka. Francois Bolnjak je napisala eh, knjigo ravno kar in je raziskala osebno eh, področje atipičnega dela. In eh, najprej je začela delati na podlagi pogodbe za določen čas, na koncu se je zgodilo, da je delala dve uri in pol. Situacija je že dramatična in zelo negotova. Torej, ali se bomo borili proti temu, ali bomo to sprejeli, ali pa bomo našli druge oblike socialnih odnosov. To je prva točka. Atipično delo je zelo pomembna tema, ki pa zahteva natančno, uh, eh, natančno razmislek. Druga stvar. Pri prožni varnosti. Tukaj smo razpravljali o poročilu Dublinske fondacije. Ampak eh, stvari morajo biti jasne, ko govorimo o prožni varnosti. Prva odgovornost Evropske unije eh, v zvezi z prožno varnostjo je, da zagotovi uporabo socialnega prava v vseh državah. To je prva odgovornost Evropskega parlamenta in sindikatov. To piše eh, oziroma to je tudi izzit naše analize. Delo na črno je res problem. Vidimo tudi, kaj se je zgodilo v Grči. Moramo najti instrumente, s katerimi bomo uporabili socialno pravo. In eh, ravno kar je Konfederacija sindikatov v gradbeništvu začela s kampanjo proti eh, delo na črno, kajti opažamo, da več kot je čr, dela na črno, več je atipičnega dela. Torej, Evropska unija mora pri eh, uporabi eh, strukturnih skladov in drugih skladov narediti vse, torej naj vas spomnim, da je 40 odstotkov BDP-ja realizirano z delom na črno. To je prvi element. Drugi element, več fleksibilnosti je, eh, to je fleksibilnost delovnega časa, o tem se pogaja že leta, potem je tudi fleksibilnost v zvedi z nagrajevanjem. Cel koncept, kot vidite, je, eh, je koncept, ki obstaja že od 19. stoletja v socialnih odnosih. Ta eh, koncept ni bil izumljen danes, ampak so se o njem pogajali že pred mnogo leti. Torej, im, imamo torej fleksibilnost, notranjo fleksibilnost, to je rekla tudi predstavnica Dubljanske fondacije, potem imamo tukaj delno brezposobnost in tako naprej. Skratka, vidimo, da imamo določene parametre. Ampak kje je danes problem tudi na Danskem? Kaj ti z Danci sem se pogovarjal včeraj v zvezi s eh, prožnostjo. Ta eh, ta, ta, to prehodno obdobje iz krize je zelo dolgo. Te faze postajajo zelo dolge in potem se zgodi, da na koncu nimajo delavci, ki so brezposelni, več uh, nadomestila za brezposelnost. Torej, skupno poročilo socialnih partners pravi, da je treba zagotoviti eh, nadomestila za brezposelnost, če želimo, da bo prehodno obdobje eh, potekalo v redu. Ampak to je zelo zapleteno. Zakaj? Ker je to drago. Prožna varnost zahteva izjemno dobro izdelan fiskalni sistem in porazdelitev sredstev. Kakšna bodo pa sredstva sicer eh, za zagotavljanje tega prehodnega obdobja? lahko si pogledamo, kaj se dogaja v vseh državah in tudi lahko si pogledamo, kaj se dogaja na evropski ravni. In mislimo, da bi morali za to uporabiti evropska sredstva, evropske sklade. Če želimo, da bi evropska razprava postala prepričljiva, da bodo države rešile te probleme, socialni odnosi so zelo zapleteni, v nekaterih državah sploh socialnega dialoga ni, In nek, včasih je težko najti partnerje na eni ali drugi strani, zato moramo te instrumente okrepiti. Evropska unija pa mora sprejeti takšne politike, da bo to mogoče narediti. Sicer, če e, ostanemo pri generičnem izrazu prožne varnosti v vseh dokumentih, v vseh dokumentih praktično v EU je ta beseda. Vse, kar je kar prihaja iz eh, Evrope, eh, ima eh, omenjeno tudi besedo flex security. Poskušajmo delati, mi poskušamo. V tem skupnem dokumentu socialnim partnerjem govorimo o zelo pomembnem konceptu. Treba ga je obravnavati z vseh vidikov in lahko se zgodi, da bodo sindikati začeli zavračati ta koncept. To se že čuti. In namesto, da bomo imeli bogato razpravo, bomo imeli revno razpravo. Hvala lepa za vašo eh, informacijo in da spomnimo stare članice in člane na to. Ko smo sprejeli načelo tega poročila, to je poročilo na lastno pobudo. Čisto prav imate, da se sprašujete o tem, kako bo vplivalo to poročilo, ampak to je tudi šarm parlamentarnega dela. Mi se mogoče lotimo tem, ki se drugim odborom ne zvijo tako pomembne. Ampak tukaj gre za eh, področje, za katerega želimo, da bi komisija sprejela določene pobude. Skratka, postopek poročila na lasno pobudo omogoča da se ponovno proži postopek, s katerim komisija sprejme potem pobudo. Kar pa zadeva prožno varnost, naj vas spomnim na to. Izvor tega poročila in eden od razlogov, da je sploh nastalo, je nadaljevanje študije, ki je bila predstavljena o učinko novih oblik dela na Eh, delovne odnose in razvoj delovnega prava v EU. To študijo je pripravila Labour Associados in pa Združenje za razvoj eh, Evropskih univerz dela, Evropskih delovnih univerz, pardon. In potem smo se dogovorili o tem poročilo in na začetku v naslovu ni bilo izraza flexicurity in potem so se politične skupine dogovorile, in ta besedica se je nekako pojavila. Tukaj gre za politično razpravo in mislim, da je čisto dobro, da vas na to spomnim. Sedaj bomo imeli razpravo in prvi govornik je gospod Tomas Hendl. V marsičem se strinjam z poročevalko, vendar ne vsem. Ampak vse eh, o tem ne razpravljamo še. Pet pripomb. V zvezi s vašimi ustnimi pripombami moram da reči, da se strinjam z poročevalko. Kar zadeva prihodnjo strategijo zaposlovanja, tukaj moramo eh, ne samo ustvarjati visoko kakovostna delovna mesta, temveč moramo eh, ustvarjati tudi trajnostna delovna mesta, delovna mesta z delom za nedoločen čas. Strinjam se s poročevalko in zato bi ji svetoval, da to vključi tudi v poročilo. Številka 13 je torej tista, ki bi jo bilo treba dopolniti, da bi ta cilj jasno opisali. Drugič, kar zadeva bilanco prožne varnosti in strategije zaposlovanja, v tem poročilu pogrešam dejstvo, da so te strategije zaposlovanja v zadnjih letih povzročile to, da so netipična in nevarna delovna razmerja se povečala za 60 odstotkov. In to seveda ni cilj naše strategije zaposlovanja, pa tudi ne eh, cilj prožne varnosti, kajti s tem je povezano veliko prožnosti, pa zelo malo varnosti. Torej 14. točka v poročilu bi morala biti ustrezno dopolnjena. Če bomo prišli do tega rezultata, potem je v 15. točki treba ne samo doseči dobro, dobro eh, konsenzualno, trdni dogovor z socialnimi partnerji, temveč mora ta bilanca biti samo eh, temelj za nadaljne eh, razvijanje ekonomskih, ekonomskih razmeri v različnih nestandardnih oblikah dela. Tretjič. Treba izboljšati delovne pogoje tistih, ki so zaposleni na podlagi nestandardnih pogodb. Vendar se mi zdi, da je tukaj zelo kritična poročevalka, zlasti kritična, ko gre za nacionalne socialne partnerje. Mislim, da bi se morali vključiti tako komisijo, kot tudi vlade držav članic, ki jih je treba pozvati, da pravice ljudi eh, z nestandardnimi pogodbami podpremo ne samo, eh, da je treba vedeti, da je takšna oblika zaposlovanja urejena na nacionalni ravni, treba je seveda urediti tudi ustrezne delovne pogoje za ljudi, ki so zaposleni na podlagi nestandardnih pogodb, kajti tudi v Nemčiji to ni dobro urejeno. Petič, v 32. točki je zapisano, da so kolektivna pogajanja se izkazala za učinkovit instrument za ohranjanje zaposlenosti. Vendar tukaj, če se spomnimo na zadnje tri dni in razprave v njih, kjer je komisija sedaj prevzela pobudo, da bi krčila obseg dela z skrajšanim delovnim časom ali določenim delovnim časom. Torej v Nemčiji smo se začeli pogajati o tem, da je treba poleg sistemov nagrajevanja takšnih delavcev tudi razdelati socialno-varstvene sisteme, da bomo zagotovili tem delavcem ne samo varno delo, temveč tudi celo vrsto pravic, ki izhajajo iz dela imam še nekaj pripomp v zvezi z, temi, z, z tem poročilom in verjetno je marsi katero točko tukaj moče izboljšati. Hvala. Hvala lepa. Govornike bom prosila, da so nekoliko krajši, kajti želela bi omogočiti našim povabljencem, da se odzovajo. In imamo še eno točko dnevnega reda. Gospa Lina. Uh, Hvala. Zanima me nekaj stvari odgovornikov. Upam, da bodo lahko odgovorili na moja vprašanja. Pravite, da včasih se ljudje sami odločijo za nestandardno pogodbo. Zanimalo bi me, v koliko eh, primerjih je to res svobodna volja. Recimo, ko je treba skrbeti za družino, družinske člane, nego zanje in tako naprej. V mnogih državah članicah obstaja vedno več nestandardnih pogodb. Več jih je eh, teh pogodb za določen čas kot za nedoločen čas, recimo, eh, ko gre za konsultantska delovna mesta in tako naprej. Zanima me tukaj vaše stališče. Še nekaj, kar je zanimivo, kar ste ugotovili, je, da sindikati govorijo o neprijavljenem delu če imamo nestandardne pogodbe ali njihovo povečevanje pomeni več neprijavljenega dela ali manj. In poročilo gospe Gruni, nekaj pojasnil. Četrta točka. Ta pravi, da je treba razširiti zaščito ljudi, ki so zaposleni na podlagi takšnih pogodb. Kaj imate v mislih? Sedem. Imamo že zakonodajo, imamo zakonodajo ki se eh, ukvarja z začasnim zaposlovanjem preko agencij in prav imate, da je treba te eh, zakone oziroma te direktive izvajati. 14. točka. Pravite, z zagotavljanjem varnosti. Ali mislite s tem minimalni osebni dohodek ali kaj drugega? Ali govorite o minimalnem dohodku ali minimalni plači. 16. točka. Pravite, da podjetja ne zaupajo trgu dela. Malce, prosim, pojasnite to, kaj natančno imate v mislih s tem, ko pravite, da podjetja ne zaupajo trgu dela. In potem 18. točka. Ta se mi zdi nekoliko preveč eh, kritična pravite, obsoja zlorabe pri nadomeščanju redne zaposlitve z oblikami nestandardnih pogodb. Zdi se mi ta dikcija nekoliko pretirana in morda bi uh, jo bilo z spremembami nekoliko moč eh, omiliti. Hvala. Hvala lepa, gospa Markin in potem gospod Koferati. Hvala lepa, gospa predsedojoča. In hvala vsem tistim, ki ste imeli predstavitve danes popovdne. Najprej se zahvaljujem seveda poročevalki za njeno delo. Dve eh, pripombi za poročevalko. V drugem odstavku govorite o odprtvi metodi koordinacije, ki naj bi bila bistveno orodje. Problem je, da moramo nekje povedati, da to orodje ni bilo preveč učinkovito. Potem v odstavku 4 govorite o različnih prioritetah reforme trga dela oziroma eh, del eh, zakonodaje. Morali bi kaj dodati v zvezi s eh, varnostjo in zdravjem pri delu, kajti na delo so delovci izpostavljeni različnim tveganjem v zvezi s zdravjem in varnostjo pri delu. Strinjam se z desetim odstavkom vzedo za zgodnim posredovanjem in tudi se strinjam s tem, da je tre, je treba uh, omogočiti individualno podporo v obdobju, ki je nujno potrebujo za to, da bi z usposabljanjem prekvalificirani postali bolj zaposljivi. In ravno tako se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, da tranzicijska obdobja postajajo vedno daljša. Seveda doživljensko učenje in strategije na tem področju tudi to je v redu, ampak eh, vedeti moramo, da so tisti delovci, ki imajo atipične pogodbe, tisti, ki bodo najmanj verjetno sodelovali v usposabljanju. Eh, In potem še nekaj, kar zadeva študijo. Zelo težko je delati primerjave, kajti to, kar se smatra normalno v eni državi članici, je čisto drugače v neki drugi. Zato je težko imeti nek celovit pristop do tega. Kar pa zadeva atipične pogodbe še enkrat. Takšna vrsta dela se je razvila v teh zadnjih časih. In tu je treba narediti nekaj, da bodo bolje zaščitene pravice delavcev. Treba se je prilagoditi tem novim oblikam dela, kajti večina stvari je povezanih še vedno s standardnimi delovnimi odnosi, ampak tu je sedaj drugače, to vključuje pokojninske pravice, socialne pravice in tako naprej. Mene je zanimala tudi, kakšna je situacija na Danskem. In pa vloga sindikatov v poročilo piše, da imajo Eh, sindikati težave eh, in da težko prevzemajo svojo tradicionalno vlogo. Potem atipični delovci so omenjeni v poročilo eh, dobivajo zelo nizke prejemke, ko govorimo o strategiji 2020 in 18 odstotkih revščine. Če želimo povečati, če želimo po, po, znižati, se opravičujem, pravi govornica, ta odstopek, moramo delati nekaj na tem. Potem še dva komentarja. Uh, spet v zvezi s poročilom, zelo atipični delovci, ampak tukaj dejansko piše in ne bom tega prebrala, samo komentar, tukaj piše, da je taka situacija predstavlja situacijo, kjer oba izgubita, tako delavec kot delodajalec in to moramo imeti pred očmi. In končno, zelo zanimivo je bilo poslušati o razlikah o kateri sta govorila zadnja dva govornika, Business Europe in pa predstavnik socialnih partnerjev, ko sta govorila o vprašanju prožne varnosti. Na eni strani smo slišali, da prožna varnost poveča zaposljivost, druga možnost pa. Eh, torej, druga stališče socialnih partnerjev pa je, da obstaja možnost, da bo eh, do ljudje zavrnili idejo fleksibilne varnosti. Zato mislim, da obstaja velik razkorak med eh, obema poljema in poročevalka pravi, da tako prožnost kot varnost med sebojno nista izključljivi, ampak se med sebojno dopolnjujejo. Jaz bi rada to verjela, ampak se, nisem čisto prepričana, da je temu vedno tako. Zdaj, Hvala lepa. Imamo, res prosim, da ste hitri. Imamo še pet prošen za besedo, zato da bomo zaključili to razpravo. Najprej gospod Konferati, potem pa gospa Kunelison. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsednica. Predlog gospe Gruni povzema zelo pomembna načela in je po mojem mnenju korak naprej, kar se tiče predhodne razprave. Imamo pa tu tudi nekatere težave, ki zagotovo ne izhajajo iz dela gospe Gruni, eh, ampak eh, na njih kažejo intervencije drugih in tu bi zelo na hitro povedal nekaj splošnega. Že večkrat sem slišal, da so netipične pogodbe pomembne, kaj, ker dajo ljudem možnost izbire. Vendar pa se kaže, da sploh ni tako. Zakaj? Če želi nekdo izbirati, morata biti izpolnjena dva pogoja. Najprej morajo ljudje imeti neko vedenje o tem, kar počno. Pri tem pa vidimo, da večina netipičnih oblik dela, da je značilno za nje, da so organizirane ravno za ljudi z nizko izobrazbo, z slab, slabim vedenjem, ki ima zelo omejeno izobrazbo. In drugi element, ki manjka in je zelo problematični, je ta, problematični je ta, da če, želi, če želi nekdo izbirati, mora imeti na voljo več e, možnosti, kot pa je zahte, kot je pa popraševanja. In če pogledamo vse inštrumente na tem področju, na področju netipičnih pogodb, stvari niso ustrezne temu, kar sem povedal. Gre za to, da je to ponavadi sankcija za tiste, za tiste, ki, se, eh, ki gredo eh, na zaposlitev po netipičnih pogodbah, je to sankcija. In tega ne moremo sprejeti kot neko dobro prakso, kot dobro pozitivno ravnanje. verjetno moramo torej obnoviti razpravo, ki jo tukaj le nakazujem, namreč razpravo o prožni varnosti. In mislim, da smo nekoliko pomešali načela tukaj. Seveda so nekatera načela, s katerimi se lahko vsi strinjamo, ki pa jih dejansko dogajanje povsem povozi. Danes je zaposlitev predvsej bolj negotova in dejansko nimamo ustreznih, nismo izkoristili vseh uh, ustreznih uh, možnosti za to, da bi izboljšali podro, uh, to področje. Mislim torej, da bo o nekaterih vprašanjih še treba razpravljati. zelo na hitro povedano. Namreč, kar se tiče dostopnosti eh, sistema izobraževanja, ta mora biti bolj dostopen in povezan, torej izobraževanje mora biti povezano z aktivacijo pogodb. Če pri netipičnih pogodbah nimamo nikakršne povezave z izobraževanjem, je potem to samo stvar dobre volje za eh, delodajalca. In eh, ko govorimo o obnavljanju znanja, tega ni. E, e, torej, obna, znanje, e, obnavljanje izobraževanja je povezano z pogodbami za nedoločen čas, ne pa s takšnimi pogodbami. In druga zadeva. Če nam ne uspe v vseh državah članicah doseči istega priznavanja temeljnih človekovih pravic do izobraževanja namreč, in iste ravni socialne varnosti, potem tvegamo, da bodo ti inštrumenti še bolj omejujoči in da bo ta omejenost instrumentalizirana. Namreč, če nimamo ustrezno priznanih pravic za tiste, ki spremejo delo po nedoločenih pogodbah, eh, po netipičnih pogodbah, To pomeni, da sicer zmanjšamo stroške za podjetja, podjetja pa bodo vedno bolj nagnjena k temu, da bi uporabljala bolj pogosto to vrstne netipične pogodbe, še posebej za mlajše ljudi. Če uporabljamo torej takšne netipične pogodbe, je to vnaprej obsodi Eh, veliko število ljudi na takšen način pogodbenega razmerja. In če bomo imeli razlike tudi pri socialni varnosti, se bo zgodilo, da bomo imeli ljudi z pogodbami za nedoločen čas, ki pa bodo imeli težave kasneje pri pridobivanju, eh, eh, torej pri prehodu v, v, v penzijo. Torej, treba je razumeti te zadeve, te razlike in omogočiti ustrezne rešitve, kar se tiče socialne varnosti. Dobro, kar se tiče Eh, dialoga, socialnega dialoga se seveda strinjam, mislim pa, da imamo tu eno težavo, namreč zastopanosti. Namreč ne le zastopanosti, eh, ne zastopanosti sindikatov, pač pa delodajalcev. Kajti zastopanje tradicionalnega dela se razlikuje od zastopanja, oziroma tradicionalnih zaposlitev se razlikuje od zastopanja zas, eh, zaposlitev po teh novih načinih. Hvala lepa, gospa Cornelison, gospa Figueredo. Zdaj pa vas bom morala nekoliko uh, skrajšati, če boste predolge. Izvolite. Um, yeah. typical... Ko govorimo o tip, netipičnih pogodbah, uh, torej tipične pogodbe so očitno pogodbe za nedoločen čas. In to gre seveda tudi z, z roko v roki s tipično razdelitvijo dela. Eh, in eh, razdelitve dela na moške in ženska dela. Ko govorimo o starajoči se družbi, vemo, da, te, da bodo te stvari problematične in vsi hkrati vemo, da bodo morali tako moški kot ženske delati dlje časa in da bo potem vedno več ljudi, za katere bo treba, treba skrbeti. In ko govorimo o netipičnem delu ali delu za določen čas, so so to instrumenti, ki še dodatno omogočajo te razdelitve, te uh, ločnice. Uh, že tu so velike razlike med moškimi in ženskami in uh, to vpliva tudi na družinsko življenje oziroma druže, uh, življenje uh, v družini. Uh, Vsekakor lahko rečemo, da se prožnost pogosto izkorišča za večje oziroma uporablja za večje izkoriščanje. In seveda bi politiki morali čim bolj zaščititi delavce, hkrati jim pa omogočiti prožnost. In eh, prav tako kot gospa, gospa Lin bi si želela slišati, kaj lahko uh, gostje tukaj predlagajo stališča socialne, večje socialne varnosti. Hvala, gospa Figueiredo, najprej in potem gospod Mann. Mm, Vem, da so ta vprašanja netipičnega dela, netipičnih pogodb, eh, prožne varnosti in tako naprej, eh, so stvari, kar se tega tiče, zelo različne po državah članicah. Kar pa lahko povem, eh, kar se tiče portugalske, ki jo najbolje poznam, je ta, da je velika razširenost netipičnega dela, nekonvencionalnih zaposlitev, da je torej zelo povezana z prožnostjo zaposlitve. Z torej predvsej bolj negotovo zaposlitvijo, z slabimi delovnimi razmerami, z nesrečami na delovnem mestu in nasplošno torej z zmanjšanjem vrednosti dela, kar je še toliko bolj povezano seveda z delom žensk. Te namreč le redko dan danes najdejo, dobijo delo z zaposlitvijo za nedoločen čas. Torej večina delavcev danes reče ne, ne želimo si prožne varnosti, želimo si zaposlitev z ustreznimi pravicami. Želimo si zaposlitev, ki nam priznava naše napore, za katero dobimo ustrezno plačilo, zato da ne bomo več žrtve evščine. Torej, da bomo lahko živeli vsaj z enim najmanjšim naborom pravic, z upoštevanjem pravic žensk in moških in tako naprej, pa temu ni tako. Imamo veliko Eh, eksponenčno rast to vrstnih vrst dela ravno iz naslova oziroma z opravičilom prožne varnosti. In točno to netipično zaposlovanje se eh, zelo širi, z njim pa torej nekonvencionalno delo in na ta način se tudi poslabšujejo torej delovne razmere in eh, razmere na delovnem mestu. Kako torej odgovoriti na to? To bi bilo moje vprašanje za naše goste. Hkrati pa se poslabšuje tudi stanje, kar se tiče nezaposlenosti. Kar se tiče desete točke, nam poročevalka govori o tem, da je v boju proti eh, nezaposlovanju zelo pomembno, da se obdrži ljudi na trgu dela. Ampak ali je temu res tako? Namreč naraščanje eh, nezaposlenosti poraja nove probleme. Et ensuite, j'interviendrai et nous en aurons fini avec les orateurs inscrits. Monsieur Thomas Mann. Gospod Mann. Hvala. Gospa predsednica, vem, da ni enostavno organizirati to razpravo. Mislim, da je gospa Grini pripravila odlično poročilo, ki je povzročilo veliko interesa, kratki moramo biti in eh, jedrnati. Uh, Nekaj predlogov sprememb vam bomo posredovali. Eh, kolega Hendres je tudi imel celo vrsto pripomb. V 14. točki je govora o tem, da moramo najti neko ravnoteže med eh, prožnostjo in varnostjo. Poročilo Oleja Kristjansena, no tukaj bomo še pripravili predloge sprememb, bo tudi eh, vključilo takšen predlog. 29. točka ste rekli, da ni čisto ustrezna, kajti tukaj gre za poziv socialnim partnerjem, da naj eh, presežejo zadržke pred izključenimi delavci. Gotovo je treba zagotoviti tudi celo vrsto varovalk in varnostnih sistemov za delavce, ki delajo v, na podlagi nestandardne pogodbe. Poleg tega veliko nestandardnih pogodb je postalo standardnih in tega ne želimo. 19. odstavek. Tukaj je jasno povdarjeno, da hočemo skupaj uresničiti evropski socialni model. Seveda, izvajanje tega modela je v pristojnosti držav članic, način izvajanja se bo razlikoval države do države, vendar dobro je, da imamo skupno regulativo za ta evropski socialni model. Pozdravljam tudi točko 29, ki pravi, da moramo čim prej vlagati v znanje ljudi. Do sedaj smo delali samo naknadno. Evropski sklad eh, za globalizacijo je že dober, ampak to so, tukaj smo delali bolj reaktivno, ne pa aktivno. Mikrokrediti so podoben tak primer. Dosti krat pozabljamo, da moramo delati preventivno in na tem področju moramo biti bolj ustvarjalni, pa tudi izkoristiti vsa, vse ukrepe, ki jih Evropski socialni sklad nam omogoča. Mislim, da smo. Uh, kar zadeva mojo politično skupino, bližje, kakor nekateri drugi, ki so kritizirali poročevalko. Vsekakor pa bomo poročevalki posledovali tudi nekatera mnenja. Hvala, gospa Moran. Si, Hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila gospe Gruni za ta osnutek poročila, ki je resnično težko. Uh, gre za Eh, občutljive zadeve, gre za zadeve, ki se ravno kar pred našimi očmi razvijajo in oblikujejo in glede na krizo, v kateri smo, je to še toliko bolj, bolj pomembno. Rada bi podarila tri zadeve. Prvič, kar se tiče netipičnih pogodb. Če upoštevamo vse možne situacije, ki so tukaj v tem poročilu navedene, lahko, bi lahko dodali tudi številke, ki ustrezajo novi organizaciji dela, namreč uh, s, uh, združenjem delodajalcev in to ni v tem, uh, zobseženo v tem poročilu, bi pa to lahko dodali, kaj te gre za neko novo obliko tudi pogodbenega, torej zaposlovalnega pogo, uh, pogodb. V petem in sedemnajstem uh, odstavku bi lahko dodali te zadeve, in nekoliko bolj poudarili tudi eh, vprašanje dela nadaljavo. Kajti tu gre tudi za nekatere težave, kar se tiče uh, trajanja dela, zdravja na delovnem mestu in drugih vprašanj. In vidimo, da sta torej to dve zadevi, ki sta novi pri organizaciji zaposlovanja. O tem bi bilo morda treba še kaj dodati. Druga točka govori o prožni varnosti in zagotovljenih poklicnih poteh. Mislim, da moramo biti tukaj zelo ustrajni, eh, kot je gospa Martin že rekla, da, je, da potrebujemo torej tu neko vrednotenje eh, usposobljenosti, kar se tiče tudi razvoja zaposljivosti skozi celotno pod uh, eh, uh, eh, eh, zaposlenih. Gre za to, da ne smemo razmišljati o ocenjevanju uh, usposobljenosti takrat, ko ima podjetje že težave in ko mora že odpušč, odpuščati. V celotnem trajanju karierne poti zaposlenih je treba razvijati in vzdrževati njihove njihovo sposobnost. Kar se tiče prožne varnosti, še nekaj. Želela bi si, da bi bili nekoliko bolj natančni, kar se tiče pogodb za mlade, ki prihajajo uh, brez ustrezne usposobljenosti in izobrazbe. Gre za zelo težavno skupino mladih oziroma bodočih zaposlenih, eh, ki je ne moremo obravnavati površno, ampak za katero bi resnično potrebovali ustrezne, posebne, specifične strategije. In končno, kar se tiče novih oblik socialnega dialoga, veliko je bilo o tem že napisanega. Mislim pa, da moramo ponovno opredeliti nekatere stvari, še posebej kar se tiče uh, raznovrstnosti socialnega dialoga v podjetjih, kajti vidimo, da v majhnih in srednjih podjetjih eh, socialni dialog nikakor nima iste oblike kot v velikih podjetjih. Namreč ni tako, eh, se ga ne spodbuja toliko in hkrati ni toliko zavarovan kot v večjih podjetjih. Hkrati pa si moramo ogledati, kako je s to diverzifikacijo socialnega dialoga stališča, torej velikosti podjetij. v teh pogodbah, lahko rečem tudi, da v raznolikih pogodbah je treba upoštevati raznolikost eh, samih podjetij po različnih geografskih lokacijah, kajti dobro veste, da imamo zelo velike razlike, kar se tiče podeželjskega in mestnega okolja. Imamo podjetja v podeželjskem okolju, kjer so težave posebno drugačne lahko celo večje in teže rešljive kot v mestu. Mislim, da bi bilo dobro tudi to upoštevati, torej to raznolikost tudi upoštevati torej v našem poročilu. Hvala lepa, da sem lahko povedala vse tole do konca. Hvala. Zdaj bi prosila poročevalko in vse, ki ste govorili, gospoda Dekajona predvsem, kar se tiče zagotavljanja poklicne poti mislim, vidim, da se o tem skoraj nič ne govori. Nič. Torej, eh, poglavje o prožni varnosti in zagotovljeni poklicni poti govori predvsem in samo o prožni varnosti, nič pa o zagotovljeni poklicni poti, gre za dve pom, eh, zelo različni zadevi in ne vem, kako se bomo s tem spopadli, ampak tu ne gre za isto reč. če želimo tukaj napredovati v zvezi z netipičnimi pogodbami, novimi vrstami zaposlovanja, moramo upoštevati torej oboje. To se mi zdi in to bo pomenilo za nadaljevanje te razprave. Nekoliko sem tukaj le groba, ampak včasih je pač treba nastopiti tako, da se sporočilo sliši. Zelo žal mi je, ampak zdaj ima na voljo vsak samo še dve minuti, povejte svoje ključne besede, zato da se bomo lahko, sicer pa se bomo seveda še lahko o tem pogovarjali, eh, kaj ti želela bi si, da gospod Parečovalka lahko zaključi tole razpravo. Kaj ti imamo še eno točko na dnevnem redu. Nadaljevali bomo torej z istim vrstnim redom kot do sedaj. Najprej ima besedo gospa Bileta. Hvala, gospa predsednica. Naj odgovorim na eno vprašanje, namreč koliko visoko kvalificiranih eh, ljudi je zaposlenih na podlagi nestandardnih pogodb. Ena od naših eh, študij kaže, da je okoli 8 odstotkov takšnih ljudi, ki imajo eh, visoke kvalifikacije pa delajo na podlagi nestandardnih pogodb. Vendar to ni problem. Problem je v naslednjem. Koliko časa ostane nekdo v, v takšni pogodbeni zaposlitvi? In kdaj in koliko časa traja, da se nekdo uh, iz nestandardne delovne pogodbe premakne na neko drugo pogodbo, morda ne z nedoločenim delovnim časom, temveč pogodbo, ki zagotavlja več pravic, ki izhajajo iz dela, recimo za eh, pokojninsko zavarovanje, socialno-varstveni sistem in podobno. To je glavni problem. Prehod z zelo netipičnega dela na drugo vrsto dela je zelo uh, tipično za visoko kvalificirane ali zelo visoko kvalificirane in tiste za zelo nizko kvalificirane. Drugo vprašanje se nanaša na ženske. Ne bom govorila o delitvi med spoloma, ki še vedno obstaja. Zelo malo kvantificiranih podatkov imamo namreč o tem. Vendar lahko rečemo, da je v Luksemburgu 99 odstotkov zaposlenih takšnih, ki dela od. Od 99 odstotkov vseh delavcev, ki delajo manj kot 10 ur na teden, so ženske. Torej, v vseh teh eh, zelo nestandardnih, natipičnih oblikah dela je odstotek žensk eh, zelo visok in to ima posledice za prihodno njihovo varnost. Hvala lepa. Gospod Čeruti. Hvala, gospod predsednica. Tri, štiri stvari bi želel omeniti. Najprej naj se odzovem na uh, eh, Žuela Kajona, Mislim, da je dobro opisal naše delo in uh, večkrat je omenil skupne analize trga dela. To je zelo pomembno delo, ki ga upravljamo, na katerem bodo zasnovani naši ukrepi tako na nacionalni ravni kot tudi v evropski ravni. To je torej dobra osnova. Kako ustvariti občutek eh, barstva, gospa Kornelisen, mislim, da je nekaj spraševala v zvezi s tem. Naj povdarim, prožna varnost govori tako o prožnosti, kot tudi o varnosti, enem in drugem. In mi kot socialni partneri smo se na evropski ravni večkrat dogovorili 97. 99. leta o direktivi, no, mm, dogovorih, ki so postali direktive o delu za določen čas in delu za skrajšanim delovnim časom. Skupni cilj teh sporazumov je bil uveljaviti načelo nediskriminacije v praksi. Seveda imamo že zakonodajo na evropski ravni na tem področju, zato je sedaj treba stvari začeti urejati na nacionalni ravni. In še zadnje, v zvezi z neformalno črno ekonomijo, sivo ekonomijo. Seveda vsi vemo, da je to področje, na katerem moramo bolj odločno delati. Pozdravljamo uh, tudi ta predlog eh, poročila, osnutek poročila v tem smislu. Ljudje, ki so zaposleni na črnem trgu, so resnično outsideri na trgu dela in teh ne bi smeli mešati z drugimi netipičnimi oblikami zakonitega zaposlovanja. Kar zadeva izvajanje zakonodaje, pa moram reči, da kar zadeva fleksibilno delo, tukaj imamo ustrezno zakonodajo in predpise. Gospod Kajon, dve minuti. Bien, merci. La, la... Torej, hvala. Vsekakor, najprej pot, lahko potrdim, da imamo eh, torej poročilo, ki je dolgo 45 strani v angleščini, ki skuša razložiti te probleme. Še vedno lahko to damo eh, v eno kratko formulo, ampak formula je vsekakor zelo zapletena. Če želimo torej resnično razpravo v Evropi, konstruktivno razpravo, moramo sprejeti, da gre za kompleksno vprašanje, ko govorimo o prožni varnosti in moramo to izkoristiti. Nikakor pa je ne smemo izkoriščati. Drugi element, ki je pomemben, je ta, da imamo še dve poročili. Gospod Čerut je že rekel, podpisali smo eh, eno, en dogovor in kot socialni partneri skušamo na evropski ravni najti neke ustrezne rešitve. In tu pa govori, citiral bom tri dogovore, ki so okvir za ocenjevanje kompetenc Torej, imamo ustrezne inštrumente socialnih partnerjev. To pomeni, da ocenjevanje kompetenc je zelo pomembno. Še toliko bolj za ljudi, ki imajo negotovo zaposlitev. Večinoma gre za netipične zaposlene. Tu gre ponavadi za ljudi z zelo slabo izobrazbo, slabo usposobljenostjo. Torej, imamo eh, tukaj nekatere izjeme, ampak gre pa predvsem za ljudi, ki so nekvalificirani. Nekvalificirani imajo težave z oceno svojih kompetenc in z pridobivanjem svojih kompetenc. Imajo tudi težave z priznavanjem v socialnem smislu in to je njihov velik problem. Torej, kar se tiče ocenevanja. Z tega stališča je treba če želimo neko ponovno vključitev v delo za nedoločen čas, bo bodo potrebne velike reforme, potem pa imamo še na rizoskavo. Uh, eh, Uh, eh, najslabše izobraženi so, najslabše zaposleni in ponavadi so starejši tudi od 50 let. Kar pomeni, da globalno gledano imamo zelo kontradiktorno situacijo. Vsi se sicer strinjamo, da je treba ljudi usposabljati, vendar pa prvi, prvi denar, ki se ga obkleše, ko pride do krize, je ravno denar za izobraževanje. Imamo torej nekatere uh, zamisli, ki pa se potem s težavo izvajajo. Hvala lepa. Uh, nismo nič povedali o tem, kako se zavaruje uh, eh, karjerna pot mogoče bomo o tem govorili več. Gospa Gruni, žal vam danes ne morem dati veliko časa, kaj ti moramo govoriti še o drugih stvarih. Mogoče bomo imeli še druge priložnosti, da boste bolj eh, podrobno govorili kolegom. Sedaj samo minuto. Zelo hitra bom. Kolegi lahko vedno predlagajo amandmaje do konca marca. Slišala sem v glavnem dve vprašanji. Prvič, pogodba za določen čas s polnim delovnim časom je po moje pravila. E, atipični izbrani, e, ob, atipične iz, izbrane pogodbe so e, izjema. Ampak včasih se za to odločajo ženske, ki imajo družino, ampak žal se za te pogodbe redko kdo odloči, prej mu jo usilijo. Potem še druga vprašanja. Zdravje in varnost delavcev, eh, usposabljanje, izobraževanje in tako naprej. Vse to je po moje del pravic, ki jih mora imeti vsak delavec, ne glede na to, kakšno pogodbo ima. Mislim, da je s tem poročilom eh, treba povedati ravno to in od komisije in sveta zahtevati, da upoštevata te vidike. Odstavek 10, gospa Figueredo mi je postavila vprašanje v zvezi s tem odstavkom. Jaz ne pravim, da je atipična pogodba odgovor na vse. Ne, ugotavljam naslednje. Ljud, osebe, ki so dolgo časa brezposelnost, imajo velike težave, preden lahko ponovno vstopijo na trg dela. In če bi taka oseba lahko hitro dobila pogodbo za kratek čas, eh, tako po eh, urah kot po mesecih, bi mogoče tej osebi to pomagalo, da bi pozneje našla primernejšo delo, se pravi tipično. Toliko o tem. In potem podjetja, gospa Lin. Podjetja, ki ne zaupajo v trg dela. To je ravno zaradi pomankanja prepoznavnosti. To je še večji problem s krizo. In zato svoje potrebe prilagodijo atipičnim pogodbam. To pa ne bi smela, eh, smelo biti pravilo. Zato sem omenila tudi sankcije recimo za primere, ko se običajne pogodbe preoblikujejo v atipične pogodbe. Izbor in eh, zagotovitev varnosti poklicne poti, o tem sem govorila, mogoče bi morala o tem povedati kaj več, ampak eh, menim, da je to nekaj, kar je zelo pomembno. Moj cilj je imeti čim večje možno število ljudi zaposlenih eh, po tipičnih, normalnih pogodbah. Mogoče nisem vsem odgovorila, ampak sem se potrudila po svojih najboljših močeh. Hvala lepa. E, tako, šli smo skozi prvo fazo tega poročila in na tej podlagi bomo določili rok za vlogo amandmajev, kar kmalo je, 29. marca do 12. Izmenjava mneno amandmaj 27. aprila in eh, sprejem 2. junija. Sedaj pa druga točka popodanskega dnevnega reda in To je osnutek mnenja gospoda Sarkasisa, e, ko mnenje je namenjeno e, odboru Libe, gre za staro tematiko, in gre za mnenje o enotnem postopku za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. In zato bom prosila gospoda Čerkasa, da nam pove nekoliko več o zgodovini tega eh, dokumenta in sedaj smo v fazi, ko se ponovno začenjajo pogajanja. Hvala lepa. Gospod, imate besedo. Merci. Gracias, señora presidenta. Hvala, gospa predsednica. Kot ste sami ugotovili v sedaj, sedaj v uvodnih besedah, Obstaja res kar bogata zgodovina povezana s tem dosjejem. In to poročilo nikakor ni nastalo ad ovom, torej od začetka. Že leta 2008 je odbor za državljanske svoboščine, pravosodne in notranje zadeve Eh, predlagal tako poročilo, sedaj smo mi pripravili novega, o njem pa tečejo pogajanja med vsemi političnimi skupinami. Gre za to, ali naj zakonito bivajo in delajo državljani tretjih držav v Evropski uniji. Torej, govorimo o zakonitem zaposlovanju. Tako komisija kot parlament in svet že delajo celo vrsto let na tem vprašanju. Naš odbor seveda ni edini, ni pristojni odbor za to mnenje, temveč je samo odbor za mnenje, kar pomeni, da sem sam eh, skupaj z drugimi članicami in člani odbora bil odgovoren samo za pripravo nekaterih delov mnenja, bolj konkretno uvodnih izjav. Seveda je postopek za pridobitev dovoljenja in bivanje za delo nekaj, kar je zelo pomembno za državljane tretjih držav. To je področje, ki postaja vse bolj pomembno v zadnjem času. In od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je komisija že uh, sprejela celo vrsto priporočil o tem, kako postaviti kriterije za zakonito bivanje in za poslo, in zaposlovanje. To naj bi bil nek okvir ne samo za boj proti nezakonitemu zaposlovanju, temveč naj bi to bil korak v zagotavljanje boljše kakovosti življenja in dela teh eh, priseljencev in njihovih eh, družin, zlasti glede na evropski socialni model. S časom v Evropski uniji odpravljamo ovire za vstop zakonitim priseljencem, zlasti, ko gre za njihovo uh, dostojno življenje in izvajanje vseh pravic. S tem zagotavljamo enako obravnavo med eh, delavci držav članic Evropske unije in delavci iz tretjih držav. Naj takoj povdarim, da so, je celotna zakonodaja Evropske unije na področju socialne varnosti oziroma zaposlovanja seveda zakonodaja zasnovana na eh, subsidijarnosti. Države članice so torej tiste, ki eh, v svoji lastni zakonodaji urejajo te zadeve. Ampak kljub temu lahko država XY ali Z, torej tretja država, katere delavci prihajajo na delo k nam, se zauzema za enakost obravnave njihovih eh, zakonitih priseljencev. Torej ne govorimo toliko o vsebini dela in eh, prebivanja, temveč bolj o kakovosti. Leta 2005 je torej komisija sprejela uh, sporočilo in priporočila po Lizbonski pogodbi. Imamo sedaj seveda uh, nove cilje. Leta 2006 je ponovno sprejela uh, komisija ustrezno sporočilo v katerem obravnava vprašanja priseljenstva oziroma priseljevanja in vključevanja državljanov in delavcev tretjih držav. Potem imamo sodbo v zvezi z 12. členom pogodbe, ki zagotavlja pravico do svobodnega združevanja, pravico do izobraževanja, enakost dela. 21. člen listine o človekovih pravicah eh, določa mm, načelo nediskriminatornosti, potem 31. člen pošteni pogoj dela, socialna varnost, 35. člen zdravstveno varstvo in tako naprej. In danes, gospa predsednica, se moramo vprašati, ali smo pripravljeni zagotoviti državljanom tretjih držav enake pravice, ki izhajajo iz dela kot našim državljanom. Seveda ne želimo našim državljanom omejevati njihovih pravic. Naš odbor in odbor Libe morata odgovoriti na to vprašanje. V členu 3 se je odbor Libe odločil, da bo zagotovil vsem zakonitim priseljencem, ki delajo v Evropi, enake pravice kot lastnim delavcem. Izključeni so seveda prosilci za azil in priseljenci, ki prihajajo za, eh, na začasno eh, bivanje, bivanje za krajši čas eh, pod določenimi pogoji. Torej, odbor Libe se ukvarja s tem in bo zagotovil, da bo vse, kar počnemo tukaj, skladno in dosledno z direktivo. Za 12. člen pa jim je pristojen naš odbor. Gre za vprašanje, ali bomo vse te pravice resnično zagotovili državljanom tretjim držav, ali pa jih bomo nekatere izključili in bomo določenim državam, članicam Evropske unije, zagotovili pravico, da omejijo pravice eh, priseljencev Eh, ki se zaposlujejo in bivajo na njihovem območju. Poskušamo narediti kaj? Izboljšati besedilo komisije. Besedilo, ki ga predlaga komisija, je sicer pozitivno glede na sedanji položaj, vendar v tem besedilu je nekaj nedoslednosti, ki jih je treba razčistiti civilna družba, crkvene organizacije, nevladne organizacije in uh, sindikati nas bodo spraševali, kaj počnemo. Štirje najbolj, štiri najbolj pomembne predloge sprememb bi želel omeniti s tem v zvezi. Po mojem mnenju se moramo pogajati s svetom o tem, da najdemo ustrezne rešitve. člen 12, 13 amantma. Komisija pooblašča države članice, da odpravijo pravice civilne družbe, razen pravice do zaposlovanja. gre za to, da zagotovimo tem državljanom nekatere pravice, pravico do uh, združitve z družinskimi člani, pravico do uh, bivanja in tako naprej. V evropskem socialnem modelu mislim, da nima smisla, da te pravice izkoriščujemo in sprašujem komisijo, zakaj so uh, predvideli, da bodo ti delavci izgubili pravico do zdravstvenega varstva govorimo o zakonitih preseljencih, ki zakonito bivajo v Evropi. In eh, ta člen 12, eh, za katerega predlagamo črtanje, upam, da bomo črtali. Potem 12. predlog spremembe. Komisija pravi, da je treba z omejevanjem pravic priznanih v odstavkih eh, našteti skoraj tudi črtati pravice do združevanja. Vendar ne vem, zakaj bi tem priseljencem preprečili, da se vključijo v učlanjo, v sindikate, v združenja priseljencev in tako naprej. Komisija in svet morate razmisliti o tem in potem predlog spremembe 8, člen 12, davčne ugodnosti ki naj bi države članice ne podeljevale ljudem, ki zakonito bivajo v Evropski uniji, plačujejo davke v Evropski uniji. Ne vem, kako naj jim naložimo vse davčne obveznosti, črtamo pa vse davčne ugodnosti. Tiste, ki jih imajo sicer državljani držav članic. To se mi zdi neupravičeno in kruto. In končno, gospod predsednica. Mislim, da sicer gremo v pravo smer, kajti s komisijo se pogovarjamo eh, o tem. Četrti predlog spremembe. Delavci, ki so napoteni. Predlog direktive zagotavlja enakost obravnave tudi napotenim delavcem. Če imamo dva delavca enega podjetja, ki, napote, ki sta napotena v državo članico, Eh, ta dva se obravnavata seveda kot državljana Evropske unije, vendar v vseh državah članicah ne uživata enakih pravic, kakor državljani teh konkretnih zadevnih držav članic. Verjetno komisija se ni čisto zavedala, kaj bo naredila z tem predlogom. Direktiva o napotenih delavcih namreč drugače govori o tem, zahteva enako obravnavo enih in drugih. Ob koncu, gospa predsednica, imamo še dovolj časa, da nadaljujemo z pogajanji s svetom. Tokrat gre za prvo obravnavo, prvo branje, ampak če govorim v imenu svoje države, vem, da še imamo dovolj možnosti, da uveljavimo svoje interese. Vendar bolj kot španec sem tukaj danes poslanec Evropskem parlamentu. In mislim, da moramo narediti uh, ustrezni napor že v prvi obravnavi tega besedila, da bomo prišli do ustreznega rezultata. Sto odstotno ne morem uh, podpreti stališča, večinskega stališča v svetu. Svet in komisija morata spoznati, da obstaja sedaj še en sozakonodajalec, morata prisluhniti Evropskemu parlamentu, našemu stališču. In dobro, če se bom zmotil, se bom pač zmotil, ampak mislim, da mora komisija biti pripravljena na pogajanja in kompromise zlasti v zvezi s temi ključnimi prvinami. Zakaj gre tukaj? Gre za našo verodostojnost. In V preteklosti smo že pravilno ugotavljali, da v Evropi ne potrebujemo nezakonitih priseljencev. Potrebujemo ljudi, ki pridejo k nam z vsemi dokumenti, dovoljeni in tako naprej, vendar jim moramo omogočiti, da se vključijo v našo družbo. V ta namen pa potrebujemo ustrezne inštrumente. Ne moramo imeti državljanov dveh vrst, odvisno od barve kože ljudi ali od tega, odkot prihajajo razen če so zelo upravičeni razlogi, mislim, da moramo enako obravnavati te priseljence. Najlepša hvala, gospod eh, poročevalec, za to dinamično predstavitev. Mislim, da smo porabili skoraj vse čas, eh, ampak tolmači nam prijazno, dajejo še deset minut. Tri jeste se javili k besedi. Eh, ampak sedaj vas sprašujem, ali vam raje omejim čas za govor ali pa jutri končamo to razpravo. Jutri. Se pravi, deset minut vzamemo, pa bomo končali jutri. Se strinjate, gospod poročevalec. Gospa Omen Reuten. Ehm, ehm, Hvala, gospa predsednica. Moram reči, da se z poročevalcem dosti krat in eh, v zvezi z mnogimi dosjeji strinjam. Mislim, da se strinjamo tudi eh, tukaj, ko gre za izhodišče za enakost obravnave. Tukaj sva enakega mnenja, poročevalec in jaz. Ta direktiva. Zakaj jo sploh hočemo imeti? Hočemo uveljaviti drugačno pravno podlago. In kolega je rekel, da želimo iti korak dlje kot v preteklosti. To drži. Ampak še nekaj. Gre za politično razpravo ali dimenzijo tudi. Če si ogledam direktivo iz leta 2003 in uredbo sveta iz leta 2003, kaj je tam zapisano v prilogi? S posebnimi določbami, bomo uredili to ono in tretje. In sedaj je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ali bomo to prilogo upoštevali ali ne. Mislim, da je to temeljni politični problem. Sedaj pa predlogi sprememb, najprej uvodna izjava 9. To je prvi predlog spremembe. Besedilo, ki ga predlaga komisija, se mi zdi boljše, kakor predlog spremembe gospoda Cerkasa. Predlog spremembe 2. Ta dosje seveda mora biti del direktive in od komisije bi želela vedeti, kaj bodo posledice, če bi črtali to besedilo, ki ga predlaga komisije. Sprašujem se, kaj namerava gospod Cerkas s tem predlogom, da se črta vodna izjava 12. Tukaj je predlagano uh, na primerjava čezmejnih pogojev za poslovanje. Mislim, da je to dobro. Od komisije in od gospoda Serkasa bi želela še nekaj slišati. Kaj pa, če direktiva ne zagotavlja nobenih določb za tiste, ki, niso, ki ne prebivajo eh, v EU? Potem napoteni delavci, predlog spremembe 4. Želela bi vedeti, kaj bo posledica črtanja. Predlog spremembe 5 v redu, predsednica, predlog spremembe 6. Ne vem, ali je tukaj formulacija dobra, razumem pa, zakaj naj bi šlo. Gre za poklicno usposabljanje, ampak jaz mislim, tukaj je zapisano poklicno, mislim, da gre za splošno izobraževanje. Problem pa imam pri predlogu spremembe 7. Ta se namreč sklicuje na Eh, različne nacionalne zakonodaje, ko gre za sisteme socialne varnosti, ampak Alejandro, tukaj gre za uredbo. V uredbi ne sme biti nič zapisanega, kar bi dodalo tistemu, kar je že v nacionalnih eh, zakonodajah. Predlog spremembe 8, recimo, da ga lahko podprem, predlog spremembe 10. Tega bi bilo treba razširiti. Mm, tukaj že postavljam majhen vprašajček. Predlog spremembe 11, tehnične spremembe se strinjam, predlog spremembe 12. Tega pa ne razumem. Ne vem, kaj bodo posledice, če bomo črtali to besedilo, ki ga predlaga komisija. In to velja tudi za predlog spremembe 13. 14-15, gospa predsednica, s temi se strenjam. Ampak veste, tukaj je vključenih cela vrsta stvari, katerih posledice sploh še ne slutimo. Po drugi strani pa imamo v tem poročilu nekatere zadeve, ki sploh niso obdelane. Ne vem, kaj bomo s tem poročilom potem uh, dosegli. Kolegica Jill Lambert, mislim, ve, uh, o čem smo razpravljali v zadnjem mandatu in mislim, da bo o tem treba tudi še reči kakšno besedo tokrat. Hvala. Lepša hvala. Gospa Isaja, potem gospa Lambert. Hvala, gospa predsednica. Pri tej direktivi gre pravzaprav samo za to, da poskušamo poenostaviti enoten postopek. Gre za to, da državljanom tretjih držav olajšamo življenje. Vse v redu in prav, ampak res hočemo imeti dvorazredni trg dela v Evropski uh, uniji. Mislim, da je tukaj načelo subsidijarnosti nekoliko zanemarjeno konec koncev gre za področje socialne varnosti, ki ga urejajo eh, nacionalni predpisi in določbe. Vendar, člen 12, tukaj mislim, da je nekaj narobe. Zakaj? Zato, ker gre za ljudi, ki prihajajo v naše države, ki dobijo dovoljenje za bivanje in dovoljenje za delo Torej, to dovoljenje jim zagotavlja, omogoča delo in bivanje, ampak res pa je, da prihajajo z, lahko tudi z drugačnimi nameri, nameni v Evropsko unijo. Na ta način lahko pride do zlorab dovoljen za bivanje. V tem členu ali v tej direktivi pa je vendarle določeno, da bi te osebe morale uživati vse socialne pravice. Pri nas na Finskem imamo tisoč kilometrov dolgo mejo z Rusijo, skupno mejo. In kaj se dosti krat dogaja? Državljani Rusije lahko uh, delajo pri nas za kratek čas. Družina pa seveda ostane v Rusiji. In to je sistem, ki bi lahko pomenil uh, tudi možno, možnost združevanja družine in vsi družinski člani bi potem začeli uživati pravice iz našega socialnega zavarovanja. Mislim, da bo Finska proti tej direktivi. Zakaj? Zato, ker je treba upoštevati tudi kraj prebivanja. Izračunali smo tudi, koliko bi nas lahko vse to stalo, če bi ta direktiva bila sprejeta. Mislim, da gre za 1,3 milijone evrov. mislim, da bi tudi 13. točko morali upoštevati. Če bomo te pravice razširili na druge eh, osebe, ne samo na eh, delavce, potem bo to nekoliko nevarna praksa. Najlepša hvala. 20 do 7 je ura in kot sem povedala, predlagam, da sedaj prekinemo našo razpravo, sicer Eh, se bo razprava še zavlekla. Ne bi bilo tudi pošteno, da omejujemo čas dvema kolegoma, ki ostaja. To bo prva točka jutri do povdne zjutraj. Dobila bo besedo gospa Lambert, ki bo upam lahko tam, tako kot gospa Dana, ki upam, da bo tudi tam lahko. In tako bomo lahko zaključili.